Kolege in kolegice, prosim, da začnemo z našim zasedanjem. Pred seboj imate osnutek dnevnega reda. Ste vsi zadovoljni s tem osnutkom, ga lahko sprejmemo? Hvala. Sprejetje zapisnikov seje 24. do 26. januarja. Lahko sprejmemo ta zapisnik? Očitno da, hvala lepa. Preden preidemo na naslednjo točko, še nekaj najav. Eno sporočilo je nekaj v zvezi s tretjo točko. Danes pozdravljam med nami delegacijo švedskega parlamenta, odbora za promet. So na obisku v Bruslju. Z njimi sem imel zelo prijetno kosilo. Dobrodošli, zelo smo veseli vašega obiska in veselimo se nadaljne komunikacije in plodnega sodelovanja v prihodnje. Trenutno vsi sedijo v zadnji vrsti, torej lepo zdrav in hvala, da ste prišli. Sorry. Tak. Um, the next item is... Naslednja točka je stališče sveta, torej kar zadeva težka tovorna vozila eh, in eh, pristojbine za uporabo infrastrukture, torej eurovinjeto. 17. februarja je predsednik parlamenta eh, najavil, da v skladu z 61. členom poslovnika stališče sveta glede sprejetja direktive eurovinjeta Eh, je bilo prejeto strani sveta skupaj z obrazložitvijo sprejetja in skupaj s stališčem komisije. To pomeni, da je začel teči uradni rok, v katerem mora parlament sprejeti eh, svoje stališče za drugo obravnavo. In sicer ta rok teče do 18. marca, to vam povem, zato da se boste tega vsi zavedali. Naslednja točka na dnevnem redu pa so glasovanja. Pet glasovanj imamo pred sabo. Prosim, da sporočite, če nimate svoje glasovalne kartice. Jaz je nimam, pravi predsednik. Eva, card, yeah? yes. okay. so, could... Tudi Eva. Ja. Bom zabeležil, da glasuješ kot skupina socialistov in demokratov. Torej, bomo to dodali ta glas, ko bomo glasovali. Ok, first. First one is the report by. Dobro, najprej poročilo gospoda Zasade. Protokol o spremembi sporozuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike. Začenjamo s prvim odstavkom predlog spremembe 3 gospe Lichtenberger. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1 poročevalca, ki je identičen s besedilom gospe Majsner, torej glasujemo obe skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Končno glasovanje, glasovali bomo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22, 23 glasov za, tri je proti, nišče se ni vzdržal, sprejeto. Čestitke gospodu Zasadi. Naslednja točka je predlog stališča sveta o sporazumu o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in Kanado, gospod Tikal. Ni predloga sprememb, samo končno glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 25 oziroma 27 glasov za, nihče ni proti, sprejeto in čestitke gospeti Kao. Sledi uh, sporazum med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam. sem v končno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 glasov za, nihče proti, sprijeto. Naslednja točka je poročilo Užijas. On the draft opinion on the discharge for the In sicer razrešnica 2009 za Evropsko agencijo za pomorsko varnost. Imamo en predlog spremembe, ki ga je vložil poročevalec. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Še končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 glasov za, en glas proti, sprejeto čestitke gospodu Užijasu. Iva, štejemo še tebe, dobro. Naslednje poročilo gospoda Užijasa o Evropski agenciji za varnost v letalstvu. Zopet imamo en predlog spremembe, ki ga je vložil poročevalec. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Še končno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovani? Konec glasovanja. 22 glasov za, 4 je proti, pravzaprav 23 glasov za, skupaj z gospodom Lichtenberger, sprejeto in čestitke poročevalcu. Sledi naslednje v dolgi vrsti poročil gospoda Užjasa in sicer razrešnica proračuna za Evropsko železniško agencijo za leto 2009. Kar nekaj predlogov spremem. Predlog spremembe ena gospoda Vandalna. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe dva poročevalca. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverili bomo predlog spremembe 5. Glasujte, prosim. Gospa Lichtenberger je proti. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 12 glasov za, 14 proti, zavrnjeno. 6 gospoda Vandalna, kdo je za? Proti. Zdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 6. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 glasov za, 10 proti, sprejeto. 7 gospoda Vandalna, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. In še končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 glasov za, 1 proti, 3 vzdržani, sprejeto. Sledi poročilo gospoda, gospoda Udijasa o skupnem podjetju SESA razrežnica za leto 2009. Zopet en predlog spremembe poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Končno glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 glasov za, 1 proti, nišče se ni vzdržal, sprijeto čestite, čestitke gospodu Užijasu za vsa poročila, ki jih je pripravil v zvezi z razrešnicami za vse te agencije. Sledi pa osnutek mnenja o razrešnici za splošni proračun Evropske unije za leto 2009, oddelek 3, komisija in izvršilne agencije. Gre za poročilo gospoda Groša, prelog spremembe 1. Da je za proti, vzdržani. To bomo preverili, mislim, da je zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 1. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 10 za, 16 proti, 1 vzdržan, zavrnjeno. Potem četrti odstavek, ločeno glasovanje, ki ga je zahtevala skupina Alde in imamo ustni predlog spremembe o drugi vrstici in sicer nadomešamo besedo notes z regrets, eh, to sem jasno, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dve, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani. Sprejeto. Štiri, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Pet, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Šest in sedem sta bila umaknjena, torej smo prišli do končnega glasovanja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eva si za. 25 za, 1 proti, 1 zdržan, to je sprejeto. Čestitke gospodu Grošu. Next item on the agenda. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Fidance o turizmu v Evropi. Gospod Fidanza, beseda je vaša. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Po izmenjavi mnen, ki smo jo izvedli v okviru odbora v začetku decembra, bo sedaj sledila širša izmenjava mnen na podlagi predloženega osnutka poročila. Kot veste, je to poročilo kar pomembno, ko gre za opredelitev nove evropske strategije za eh, turizem. To predvideva eh, nova Lizbonska pogodba, ki nam je podala tukaj nove pristojnosti. Odbor je že naredil prve korake in eh, lahko vas nakratko opomnim, saj tiste, ki niste spremljali dogodka, začelo se je z madridsko izjavo. Eh, potem junija 2010 smo dobili besedilo sporočila komisije, ki je predvidelo 21 ukrepov za razvoj okolju prijaznega in konkurenčnega turizma v Evropi. V okviru belgijskega predsedstva je svet za konkurenčnost sprejel nekaj pomembnih odločitev. Opredelili so turizem kot eno od prednostnih nalog evropske industrijske politike. To se je zgodilo oktobra lani. Na Malteškem forumu mesec kasneje je komisija na to predstavila prvi osnutek izvedbenega načrta za eh, sporočilo, ki je opredeljevalo 21 ukrepov. Kot rečeno, v našem odboru smo v začetku decembra izvedli izmenjavo mnen, istočasno pa se je začelo tudi sodelovanje s poročevalci v senci. Moram reči, da je eh, vzdušje zelo pozitivno in da se večinoma strinjamo glede bistvenih točk. Pozorni smo bili tudi na mnenja, ki jih je v zvezi s besedilom komisije predložilo pet drugih odborov. Torej pet odborov. Eh, ITRE, IMKO, REGI, AGRI in KULT nam je predložilo svoje mnenje. V svojem delu nameravam se osredotočiti na dve osi. Po eni strani poskušam oblikovati prednostne naloge na področju 21 ukrepov, ki jih je predvidela komisija, po drugi strani pa poskušam obravnavati druge teme, ki presegajo domet sporočila komisije in ko v določeni meri tudi presegajo pristojnosti, ki jih ima podpredsednik Tajani, vendar so ključnega pomena za konkurenčnost našega turizma. Kasneje bom poskušal navesti nekaj prim konkretnih primerov. Evropa kot prva svetovna turistična destinacija, to je naslov tega besedila. Uh, seveda želimo ohraniti to vodilno vlogo in eh, to pomeni, da moramo delati v dve smeri. Najprej gre za vprašanje privlačnosti. Konkurirati moramo z novimi razvijajočimi se trgi, ki eh, lahko pritegnejo na deset tisoče novih turistov, ki jih moramo presteči in jih pripeljati v Evropo. Pripraviti jih moramo do tega, da bodo izbrali Evropo za končno destinacijo svojih potovanj in da se ne bodo napotili v druge dele sveta. To pomeni, da moramo vlagati v privlačnost našega turizma, eh, v ponudbo in prvič moramo razmišljati o Evropi kot o enotni turistični destinaciji. To pomeni, da moramo preprosto razširiti jezero, v katerem ribarimo, zato da bomo lahko jeli več rib. Gre za področje turizma, ki je bilo tradicionalno področje velike konkurence med državami, regijami ali celo lokalnimi področji iznotnej regiji. Ampak prvi izziv, s katerimi se moramo soočiti, je, da pritegnemo ljudi na svoj trg da pripravimo nove turiste, da se odločijo za Evropo. Eh, v okviru tega pa lahko predvidimo različne možnosti za posamezne države in regije, kako bodo potem te pritegnile turiste in od tega imele gospodarsko korist. Eh, še eno vprašanje je vprašanje podpore konkurenčnosti. Eh, Rekl bi, da so tukaj številna pomembna vprašanja. Eh, zagotavljanje visoke ravni kakovosti in eh, premagovanje sezonskih omejitev. Razširiti moramo pojem turizma, kajti na številnih področjih eh, turistična sezona traja samo nekaj mesecev, kar negativno vpliva na zaposlovanje. Torej moramo sezono podaljšati. Eh, gre za vzdržnost ne samo po okoljski plati, ampak po socialno-gospodarski plati. In nedvomno obstaja povezava med turizmom, prometom in mobilnostjo. Če bomo razvili eh, boljš, eh, najboljše strategije za pri, pritegovanje turistov in če jim ne bomo omogočili dobrih možnosti mobilnosti, se bomo težko soočili z izzivi. Ravno tako je potrebno obravnavati vprašanje obdavčitve, ki je zelo občutljivo in se dotika tudi nacionalnih interesov. Eh, kajti predpostavka, iz katere izhajamo, je, da se moramo prvič lotiti turizma v evropskem kontekstu skupaj. Eh, moramo konkurirati novim trgom in skupaj znotraj Evropske unije moramo imeti enako izhodišče, enake začetne pogoje za vse. Sicer nam, dve, nam grozi, da bomo vire in um, napore, ki jih imamo na voljo, potratili ne želimo ustvariti prednosti za ene na račun drugih in zato je pomembno, da se stvari lotevamo na tak način. Kajti nedvomno prihaja do velikih neenakosti med državami po Uniji. To so ključne točke mojega poročila, pripravljen pa sem seveda pribrihluhniti tudi mnenjem kolegov. Eh, veliko se ukvarjamo s prepoznavnostjo Evrope obravnavamo predlog komisarja Tajanja, da bi ustvarili blagovno znamko, da bi Evropo promovirali kot eh, enotno destinacijo, predvsem, ko gre za nove trge. Ravno tako želimo okrepiti eh, uporabo nekaterih orodij, kot je naprimer portal visiteurope.com tega portala ne upravlja Evropska komisija in deluje izven okvira institucij. Eh, s tem portalom namreč upravlja ATC, to je Združenje turističnih organizacij Evrope. Zelo pomembno je predvsem vprašanje privlačnosti za nove trge to je vprašanje, ki presega pristojnosti našega odbora in Evropske komisije, ampak vendarle je to zelo pomembno vprašanje, kaj ti imamo primerjavo z državami eh, Brek in eh, vidimo, da s se po državah zelo razlikujejo stroški za izdajo vizumov, naprimer. Torej, tukaj potrebujemo enotne postopke, ki bodo olajšali delo ljudem, ki želijo obiskati Evropo in tudi agencijam, ki taka potovanja ponujajo. To so teme, na katere bi tudi rad slišal vaše prispevke. Eh, predvsem gre tukaj za označevanje kakovosti in certificiranje kakovosti. Do sedaj sem zelo dobro sodeloval s poročevalci v senci, za kar se jim zahvaljujem. Vsekakor pa je pomembno, da se izognemo nekemu presežku eh, certifikatov in logotipov na tem področju, kajti vsaka regija, vsaka država ponuja svoje certifikate, ki pa so neprepoznavni, ravno tako pa povzroča tudi zmedo pri strankah in operaterjih, kar zadeva zaznavanje kakovosti. Torej, potrebno je izdelati standard kakovosti, ki bo pokrival celotno Evropo. Ta mora temeljiti na skupnih kriterijih, ki jih vsaka država prostovoljno sprejme. In na ta način bomo res lahko govorili o vseevropskem standardu kakovosti za eh, turistične strukture in to bo nedvomno ponujalo določeno gotovost turistom. Eh, odpira se tudi vprašanje klasifikacije hotelov, to je vprašanje, ki je odprto že leta. Obstajajo zelo različna stališča glede tega vprašanja. Ponovil sem že, da sem pripravljen lotiti se postopne harmonizacije sistema zvezdic. Eh, pri tem pa je potrebno upoštevati izkušnje, ki jih poznajo nekatere države članice. Eh, tu gre predvsem za tiste organizacije, ki eh, ustvarjajo mrežo svojih članov, Eh, in ki so znotraj teh mrež poskušale uvesti harmonizacijo teh zvezdec. Eh, predvsem pa je potrebno spoštovati pravico turistov do enotnega sistema klasifikacije eh, in zagotoviti, da bodo ljudje imeli enotno predstavo o tem, kaj število zvezdic pomeni in da bo to segalo od Sicilije do Finske. Nekaj stvari je pomembnih tudi v luči strategije 2020. Poklicno usposabljanje in tehnologija. Na tem področju moramo ponujati profesionalne tečaje oziroma programe usposabljanja, ne samo za tiste ljudi, ki so v neposrednem stiku s turisti, torej ne govorim samo o natakarjih, receptorjih, Eh, spodbujati moramo tudi poklicno usposabljanje eh, na više kakovostni ravni za eh, upravitelje hotelov, za menedžerje. Vse to v luči tega, da bi zagotovili dostop do novih trgov. Istočasno pa moramo veliko vlagati tudi v nove tehnologije. Kaj ti. Eh, potek postopkov v turizmu se je v zadnjih letih bistveno spremenil. Bistveno vlogo igra splet in ljudje v veliko večji meri kot v preteklosti avtonomno izbirajo storitve, ki jih želijo izrabiti preko spleta in to velja za potovanje, eh, nastanitev, eh, kulturni program in tako dalje večina operaterjev torej, poskuša zagotoviti svojo prisotnost na spletu in si prizadeva za boljšo uporabo novih tehnologij. In to je ključno, če želimo spodbojati konkurenčnost našega turizma. Tudi naš odbor si prizadeva za resnično evropsko reformo turizma. Mislim, da je to pozitivna pobuda, ki bi jo moral ta sektor podpreti, kajti uh, vemo, da obstajajo vrzeli, ki se jih nekateri poskušajo lotiti, uh, vendar mislim, da jim to ne uspeva najbolje. Kar zadeva uh, posamezne oblike turizma, počasi zaključujem, verjetno ste videli v besedilu, da sem oblikoval precej podroben seznam. Uh, bi pa z vašimi predlogi uh, rad uh, zagotovil, da bo vse to čim bolj konkretno. Ne želim govoriti samo o okoljskem turizmu, o turizmu na plažah in tako dalje. Vse to že poznamo. Izkoristiti moramo to poročilo zato, da bomo razumeli, kako lahko ponudimo konkretne možnosti razvoja za posamezne vrste turizma. Uh, in kako prepoznati tiste sektore, kjer je potencial za rast večji. In še zadnji komentar, preden predam besedo kolegom in kolegicam. Če si pogledamo proračun, s katerim trenutno delamo, eh, ta je bil pripravljen v času, ko Evropska unija še ni imela pristojnosti za turizem. Zato so naši viri na tem področju zelo omejeni v veliki meri so celo skriti, če se lahko tako izrazim. E, vključeni so v strukturne sklade, kohezijske sklade, razvojne sklade. Poskrbeti moramo, da bodo ta sredstva bolj pregledna in bolj uporabna na lokalni ravni, istočasno pa moramo sodelovati z drugimi institucijami, zato da bomo zagotovili uh, Eh, ustrezno podporo posameznih projektov z ustreznimi podpornimi mehanizmi. Lahko oblikujemo najbolj ambiciozno strategijo za turizem, eh, vendar eh, za praktične koristi enostavno ni dovolj, da govorimo o izmenjavi najboljših praks, ampak potrebujemo tudi konkretne vire, konkretna sredstva. in uh, upam, da se bo ta razmislek odražal tudi v novi finančni perspektivi. Hvala, gospod Fidanca. Eh, sledimo, sledijo govorniki v imenu skupine, pri gospode Nelis za socialiste in demokrate. Hvala lepa. Turizem v Evropi je sedaj v obdobju upadanja. Poskušamo rešiti gospodarsko krizo, poskušamo oživiti gospodarstvo. Tako pa bomo lahko prispevali tudi k eh, odpiranju novih delovnih mest, ravno tako pa bo turizem lahko prispeval k bolj uravnotežemu in trajnostnemu razvoju. Ampak, če hočemo, da se bo to uresničilo, potrebujemo harmonizirano delovanje in pa tudi eh, večjo kakovost evropskih eh, turističnih proizvodov. Eh, Večkulturnost Evrope, posebnost Evrope nudita veliko možnosti za razvoj vseh oblik turizma. Razvoj in spodbujanje diferenciranega turizma pa lahko predstavlja edini učinkoviti razvoj za izkrivljanja in pa težave, s katerimi se trenutno sooča predvsej eh, evropskih regij zaradi masovnega turizma. Zato moramo preiti iz obdobja razvoja turizma k eh, konceptu turizma za razvoj. Po, kolegovo poročilo vsebuje nekaj zelo zanimivih pristopov in zelo zanimivo bi bilo zahtevati od Evropske komisije, da v, v, svoj, da na podlagi svojih eh, pobud razvije posebni akcijski načrt z točnimi datumi in roki. To bi omogočilo bolj konkretno sodelovanje med eh, evropskimi lokalnimi, nacionalnimi eh, in regionalnimi organi. Ravno tako bi lahko potrebovali tudi ustrezno definicijo finančnih orodij, finančnih instrumentov za podporo temu razvoju. Ker pa zadeva boljšo kakovost evropskih turističnih proizvodov, njihovo prenovo, tu pa mislim, da bi bili eh, koristni novi principi, recimo načelo interregionalnosti in pa komplementarnosti. Načelo komplementarnosti pomeni skupno načrtovanje, eh, upoštevajoč geografske kriterije, tematske kriterije, Tu lahko recimo eh, govorimo o modelih tematskega turizma oziroma govorimo tudi o posebnih področjih zagotavljanja turističnih storitev, ne glede na to, ali eh, se ta območja dotikajo ali ne. To pa je povezano z enotnim načrtovanjem turističnih storitev, turistične ponudbe, pa naj bo to na nekem eh, enotnem geografskem območju, recimo med sosednjimi regijami, ali pa gre za skupno temo, eh, ki povezuje med seboj oddaljene regije. Namen uvajanja takšne ponudbe je odpraviti konkurenco med državami članicami Evropske unije, kajti to je uvira e, celoviti evropski turistični politiki. Treba je vzpostaviti konkurenco med Evropo na eni strani in eh, turističnimi destinacijami, ki jih predstavljajo tretje države. V trenutni krizi moramo omogočiti razvoj tistim območjem, ki so podrazvita z turističnega vidika. Razvoj turizma v EU pomeni tudi uravnoteženo porazdelitev eh, turističnih proizvodov. In to, eh, mora vključevati eh, geografske, klimatske in okoljske vidike, tako da na ta način zagotovimo trajnostni razvoj. Regionalni organi in lokalne skupnosti morajo prispevati k evropski integraciji. Hvala lepa za skupino Alde, gospod. Gospod Uđijas. Hvala lepa, gospod predsednik. To je zgodovinski trenutek, zgodovinska priložnost. Kaj ti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe začenjamo govoriti o turizmu kot o pristojnosti Evropskega parlamenta. Vendar ne začenjamo od ničle. Gospod Simpson, naš predhodnik, je že Eh, pripravil besedilo, ki ga je komisija pozneje sprejela. In to besedilo predstavlja zelo močno podlogo za delo, ki ga upravljamo sedaj. Eh, skupaj s eh, poročevalcem gospodom Fidancem in gospodom Stavrosom, ki je ravno kar govoril, torej sedaj smo vsi skupaj. prepričani, da turizem je in bo uh, zelo pomemben vzvod za razvoj gospodarstva Evrope. Turizem predstavlja že 5 odstotkov BDP-ja, 10 eh, odstotkov eh, celotnega BDP-ja in zaposluje 10 odstotkov eh, oziroma predstavlja 10 odstotkov zaposlenosti med vsemi zaposlenosti v Evropi. Ampak tu gre še za nekaj več. V Evropi sedaj živimo v času gospodarske eh, krize. Kmetijstvo se opušča in v takem kontekstu je lahko turizem eh, pravi pogon razvoja v naslednjem desetletju. V bistvu smo se o tem celo pogovarjali. Lahko bi govorili o stoletju turizma za Evropo. To ni samo metafora. Sedaj razpravljamo o strategiji do leta 2020 in turizem ima vse lastnosti, ki mu omogoča eh, postati instrument, da uresničimo vse, o čemer smo govorili mi kot zakonodavci. To je inteligentni vzgoj razvoja, je, je trajnostni in vključujoči, in vključujoči razvojni instrument prvič namreč povezuje 520 milijonov evropskih državljanov in ljudi od druge po svetu brez vseh meja. To pomeni, da lahko izboljšamo naše besedilo in pričakujemo prispevke od vseh vas za to. To ne sme ostati edina stvar, o kateri bomo govorili. To je prvi temeljni korak, ki bo odprl pot drugim korakom. Kot je povedal gospod Fidanca nekoliko prej, moramo reševati sedaj finančne težave, finančne probleme, ampak moramo oblikovati tudi celovito turistično politiko. Ampak ta celovita politika pomeni, da moramo upoštevati tudi vse druge sektorje, kajti gre za cel sistem. Veliko sektorjev je, ki so potre, eh, za to, da turizem lahko eh, se razvija. Kmetijstvo, promet, eh, storitve, vse to podpira eh, turizem. In če bomo omogočili ustrezno vključenost vseh teh, teh sektorjev, bomo lahko prispevali k oživitvi gospodarstva nasplošno. In to na vseh eh, eh, teritorijih, kar bo seveda bolj povezalo cel naš kontinent. Naj zaključim, gospod predsednik, ampak pomislite na tole. Kitajska se je že pripravila, da bo vstopila na naš trg in mi moramo biti pripravljeni na to, da bomo to izkoristili kot razvojni dejavnik in da ne bomo gledali na ta vstop Kitajske kot na eh, nek destruktivni element. To je lahko torej pravo orodje za novo Evropo, za katero se vsi prizadevamo. Hvala lepa, gospa Pebel, za zelene. Pup. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospodu financi se zahvaljujem za pripravljeno odlično poročilo. Vem, da je veliko naporov uložil v ta osnutek poročila, z njim smo bili tudi v stalnih stikih. Ali me slišite? Sprašuje govornica. Italijanščina se očitno ne sliši. No, no prav gotovo je pomembno, da me gospod financa razume. No, gospodu Fidanci se želim zahvaliti. Še vedno me ne slišite. Me slišite. Italijanščine trenutno ni, pravijo. Je prišla. Izgleda, da je vse v redu. Gospod Financa bo sedaj tretjič slišal, da se mu zahvaljujem, verjetno bo vesel tega, ampak eh, ta zahvala je upravičena. Me slišite sedaj? Dobro. Prav tako se mu želim zahvaliti za zelo odprt način dela, kajti z nami, poročevalci v senci, je bil v zelo dobrih stikih. E, prejšnji teden sem še enkrat prebrala to poročilo in vprašala sem se, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli nekoliko krajše besedilo. To sem slišala tudi od kolegov. Morali bi mogoče imeti tako besedilo, ki bi se osredotočalo na, eh, na to edinstveno dodano vrednost, ki jo lahko eh, Evropa pridobi s turizmom. In eh, izgleda, da smo se sedaj dotaknili vseh točk iz poročila komisije v tem poročilu in mogoče s, s tem poročilo ni preveč osredotočeno. Prioritete Evropskega parlamenta bi morale biti jasne, kajti če bomo dali še več predlogov sprememb, bo to besedilo še daljše. V preteklosti je Evropski parlament že napisal več resolucij o turizmu in to, kar moramo sedaj narediti, je oceniti te resolucije in mogoče se bomo iz tega lahko kaj naučili. Če dovolite, bi omenila samo nekaj najpomembnejših komentarjev skupine zelenih. To bo tudi glavni povdarek naših predlogov sprememb. Kolegi so zelo jasno povedali, turizem je izjemno pomembna gospodarska dejavnost. Želim pa povdariti tudi boljšo kakovost turizma. Z drugimi besedami to pomeni, da gre pri turizmu tudi za obogatitev, osebno obogatitev v smislu kulture, potem je tu prisotna še socialna dimenzija, tu je dobrobit ljudi. Ne gre samo za gospodarske učinke, ampak za tudi druge. Potem eh, eh, znaki, simboli, o tem je govoril poročevalec, rekel je, da trenutno imamo preveč eh, znakov, logov, simbolov, to bi si morali pobliže ogledati in stvari poskušati poenostaviti. Eh, In če že imamo tako veliko blagovnih znamk trenutno, pa, bo samo, eh, te, pa bodo koristne samo, če bodo transparentne in če nekaj pomenijo. Razmisliti pa moramo tudi o sankcijah, če bodo pravila eh, krčena. Zato moramo v prvi vrsti analizirati dodano vrednost obstoječih eh, blagovnih znamk oziroma simbolov, preden začnemo oblikovati nove. In zato moramo ugotoviti tudi, kakšne dobre prakse že obstajajo in te dobre prakse moramo poskušati harmonizirati. Zagotoviti moramo tudi eh, uporabo pravih kriterijev za ocenjevanje, potem je tu še vzdržnost in pa dostopnost. Ta dva vidika sta izjemno pomembna in ne moremo ju obravnavati ločeno. oziroma ne moremo eh, jih uporabljati samo za določeno ciljno skupino, ampak za vse. Ta dva vidika morata biti, biti sestavni del bodočih turističnih politik. Turizem je seveda tesno povezan s podnebnimi spremembami. Turizem povzroča eh, podnebne spremembe po eni strani, po drugi strani pa turizem trpi zaradi učinkov podnebnih sprememb. Zato moramo razmisliti tudi o okrepah, okrepih, ki bodo zmanjšali podnebne spremembe in eh, poskrbeti za to, da bodo naša orodja uporabna. Sedaj se pa obračam na komisijo, gospod predsedujoči, in tudi na poročevalca s vprašanjem. Nimamo pristojnosti, da bi zahtevali zakonodajo, ki bi zaščitila pravice turistov, to vem. Ampak mogoče bi lahko razmislili o kakšni listini, turistična listina, listini eh, turist, za turiste. To bi bilo izvedljivo, to sem slišala od več ljudi in mene zanima, eh, kaj. Eh, poročevalec meni o taki pobudi in kaj o tej pobudi eh, meni komisija, ki ta pobuda se mi eh, želi, eh, zdi pomembna. No, želim pa še dovolj časa. No, imeli ste tri neuspele poskuse na začetku, tako kot pri formuli ena, zato sem vam dal malo več časa, gospod Fajstrom. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalcu. Dovolite mi, da stvari spravim spet nazaj na tla. Veliko dela je bilo vloženo, poročevalec in drugi so vložili veliko dela, ampak sama sem večino svoje poklicne poti preživela v eh, turizmu in v transportnem sektorju, zato govorim na podlagi izkušenj moramo biti previdni. Čeprav je to sedaj vključeno v Lizbonsko pogodbo, pa eh, vodna izjava D pravi, da je naša vloga podpirati dejavnosti, ki jih izvajajo države članice. To je vloga EU. In sedaj postajam nekoliko nervozna, ko eh, posluša vse te podrobnosti. Človek bi si mislil, da bo komisija tista, ki bo sedaj odgovorna za upravljanje turistične eh, dejavnosti ali pa da bo Evropski parlament tisti, ki bo vodil turizem po celi Evropi. So pa tu še pozitivne stvari, kar nekaj pozitivnih vidikov je. Če si eh, pogledamo, kako smo sprejeli uredbo o varnosti, eh, te, eh, potem enako obravnavo eh, Eh, potnikov z, z eh, zmanjšano mobilnostjo. Na ta način smo poskušali ljudem olajšati eh, potovanje po Evropi. In to so tudi stvari, o katerih govorimo tukaj. Tudi pozdravljam zajemno priznavanje kvalifikacij. Jasno je, da če imamo Eh, nekoga za določeno izobrazbo v eni državi članici, mora ta oseba dobiti delo tudi kje druge, v drugi državi članici. Ampak tu govorimo o milijonih ljudi po Evropi, ki so vključeni v celo dobavno verigo turizma, od eh, prometa, taksistov, Eh, hotelov in tako naprej. Res je to zelo velik sektor in še raste, ampak priznati moramo eno stvar. Mislim, da ne prihaja do izkrivljanja konkurence, saj pri turizmu gre za konkurenco, gre za kakovostne hotele, gre za uh, kakovosten prevoz. Gre za to, da podjetja in države med seboj tekmujejo za to, da bodo pritegnile uh, Eh, potnika eh, oziroma turista in to je mogoče narediti z boljšimi proizvodi. Torej, če gre nekdo uh, eh, smučati, bo šel v hribe, ne pa na Malago. Vsaka država bo torej izbirala svoje podarke, pač glede na to, kakšno turistično ponudbo lahko ima. Zato mislim, da tu ne moremo govoriti o kakšnem hudem izkrivljanju konkurence. Tu pa je načelo subsidijarnosti tisti, ki je eh, pomembno. Države članice, podjetja so tiste, ki odločajo. In previdni moramo biti, kajti vidimo že, da eh, smo naprimer na področju eh, MSP-jev preveč regulirali njihovo dejovanje in ne smemo iste napake narediti pri turizmu. Razumem. Eh, potrebe po harmonizaciji. Eh, ampak to so odločitve, ki so v pristojnosti držav članic. To nima nobene zveze z našim odborom in zato moramo biti previdni, ko uporabljamo izraze, eh, ki niso v naši pristojnosti. Recimo, ko govorimo o vizomih, o skupinskih vizomih za turiste. S tem se mi ne bi smeli ukvarjati, kajti to ne spada v naše področje pristojnosti. Potem so tu še nekatera področja, recimo odstavek 12 in 11. Delo komisije sodelovati z operaterji za spodbujanje eh, turizma. To ni stvar komisije. Mi lahko sprejmemo svoje smernice, svoje standarde, ampak ni komisija tista, ki naj bi se s tem neposredno ukvarjala potem večjezikovni portal na vseh jezikih. To me je tudi zaskrbelo, saj moramo upoštevati tudi stroške, kajti moramo vedeti, da na nekaterih področjih zaradi naših odločitev stroški narasljajo. Poročilo vsebuje dobre stvari, ampak mislim, da moramo stvari malo omejiti, malo obrzati moramo natančno razumeti, o čem govori dotična uvodna izjava. Kaj ti gre za dopolnjevanje dela v državah članicah? Ne smemo prehitevati stvari, ne smemo sprejemati uredb za kar vsa področja po eh, dolgem in poprek. To ne bo nič koristilo in pomagalo ljudem, ki želijo potovati. Mislim, da moramo tudi se vprašati, zakaj ljudje potujejo danes po svetu. Zato, ker želijo videti različne stvari. To pa pomeni seveda eh, tudi upoštevanje stroška. Vsaka družina bo preračunala, koliko jo bo stalo, če gre v Evropo ali pa koliko, če gre na Florido. To so stvari, ki so samoumevne, Za zaključek pa najlepša hvala poročevalcem, mislim, da je ta razprava zelo zanimiva in vsebinska. Hvala lepa. Hvala. Prosim vas, članice in člane, da se omejite na tri minute vsak. Gospod Hvala lepa. Kratka bom kot vedno. Najprej se zahvaljujem kolegu Fidanci za poročilo, ki je še prav posebno pomembno zame, ker sem tudi v odboru za kulturo pripravljala poročilo na podobno temo in s kolegi smo že tam govorili o učinkovitosti vseh označb in kaj bi naj se skupaj prineslo. Bili smo si enotni, da morda ne potrebujemo kakovostnih oznak samo zato, da bi izboljšali posebnosti Evrope. Pomembno bi bilo, da si pogledamo, kdo bi podeleval te kakovostne označbe. In če potem ne bi imeli posebnih primerov za posebnosti, potem tega tudi ne bi imeli. Torej gre za znak turistične kakovosti. Bistvo pa bi naj bilo, oziroma cilj našega dela mora biti ta, da dajemo spodbude državam članicam, da bi uh, svojo turistično politiko vodili še bolje kot do sedaj, ne pa da iščemo novo. Torej, po eni strani se moramo lotevati splošnega, dajati splošne smernice, po drugi strani pa moramo seveda podati tudi specifične predloge, kot je kolega Financa tudi storil. Mislim, da je uravnoteženost med eh, tem, kam, do kam bi lahko šli in do kje gremo, po eni strani, po drugi strani, ko podamo primere, kako na vse skupaj poteka, To, tako pravo ravnoteže moramo najti. To bo prava pot. Nekaj točk, ki se mi zdi, da manjkajo in bi bila vesela, če bi jih dodali. Gotovo bi bilo že samo zato, ker smo v času demografskih sprememb zelo pomembno upoštevati bolj kot do sedaj tudi nekoliko starejše prebivalstvo. Tisti, ki se staramo, torej vemo, da je potrebno upoštevati tudi starejše ljudi, kaj ti ti radi potujejo, če že prej niso. Potem naš dvoj izobraževalni sistem v Avstriji je mora dober za vse, ki so um, dejavni v turističnem sektorju. To bi bilo bolj smiselno in bi tako lahko potem bili bolj uporabni. In potem še nekaj, kar se tiče predloga za pavšalna potovanja, če bi tega končno dobili. Tukaj gre za dejavnost veliko podjetij v turizmu in sodelavcev v turizmu, tako bi se skupaj olajšali. Osnutek direktive se že dolgo napoveduje, morda bi lahko vodili razpravo tudi o tem, da bi spodbudili to direktivo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod de Grandes, tri minute, prosim. Sí, gracias, presidente. Gracias, señor Fidanza. Hva, hvala lepa, gospod Fidanca, za vaše poročilo. Tega ne govorim kar tako. Poročilo je res odlično in mogoče zato, ker ste italijan. vse č, eh, vsi predstavniki eh, članice Evropske unije imajo eh, priložnost napisati tako poročilo, ampak v Italiji in v Španiji tudi je turizem izjemno pomemben sektor. O tem ni lahko pisati. Sedaj vemo, da imamo nove pristojnosti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 195, torej člen 195 odstavek 4 govori o tem. In kot je kolegica prej zelo dobro povedala, moramo biti previdni, da ne bomo posegali na tista področja, ki niso v naši pristojnosti. Mislim pa, da je to dobra stvar, ki jo prinaša Lizbonska pogodba, kajti turizem je povezan z gospodarstvom, pa tudi z drugimi stvarimi, kot je naprimer. Eh, privlačnost Evrope, kako povečati eh, privlačnost Evrope. To pa moramo narediti in to lahko naredimo na podlagi novih pristojnosti. Ravno tako pa morajo države članice imeti možnost svojo privlačnost povečati in tega ne smemo ogroziti. Turizem kot tak je zelo pomemben. O turizmu moramo razmišljati kot o dodani vrednosti oziroma v smislu tega, koliko dodane vrednosti povedi. E, poročevalec govori o evropskem znaku kakovosti. To je zelo dobra zamisel, vendar pa moramo biti previdni, da se novim znakom ne bomo škodili drugim. Moramo odpreti nove možnosti, ne smemo onemogočati obstoječih možnosti. Z drugimi besedami to pomeni, da moramo spoštovati obstoječo raznolikost naš projekt mora konsolidirati Evropo kot prvo turistično destinacijo na svetu. Države članice morajo od tega imeti korist. Strinjamo se z glavnimi idejami iz poročila, imamo nekaj predlogov sprememb, s katerimi jih bomo skušali dopolniti. Ravno tako se tudi mi strinjamo, da je treba se soočiti z vprašanjem sezonskega turizma in razmišljati o tem, kako premostiti eh, nizko sezono in visoko sezono. Potrebujemo tudi bolj socialni turizem. V Španiji se je to dobro obneslo kot koncept. Mogoče bi mi lahko ta koncept izvozili drugam v Evropsko unijo, pa tudi drugam po svetu. To je predlagal tudi poročevalec. Bom takoj končal, gospod predsednik. Če si pogledamo Španijo, recimo vidimo, da k nam prihajajo angliški in eh, nemški turisti v visoki sezoni, vendar pa moramo razmisliti tudi o tem, kako omogočiti upokojencem, da pridejo k nam in da lahko uživajo v svojem pokoju. To pa pomeni, da moramo v času nizke sezone narediti vse, da bomo na ta način zagotovili eh, pritok našim turističnim podjetjem v eh, nizki sezoni. Hvala lepa, gospod Van Dan. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, uh, weet u. Uh... Hvala. Gospod predsednik. Vsaka pogodba ima kaj dobrega in to velja tudi za Lizbonsko pogodbo. Ampak, ko govorimo o turizmu, pa se bojim, eh, Lizbonska pogodba povsem zgrešila namen. Če je nekaj, kar spada v nacionalno pristojnost, je to ravno turizem. Lahko imamo recimo znak kakovosti za Sardenijo. Kolege iz Sardenije bi se želel obiskati, seveda potem imamo lahko uh, znak kakovosti za nizozemsko, ampak ali potrebujemo EU znak kakovosti, pa tu govorimo še o obaljnem turizmu, o drugih turizmih, res ne vidim pravega smisla takega predloga. Jaz ne bom vlagal predlogov sprememb, kaj ti predlogov sprememb bi potem bilo tisoč na vsak odstavek ko bom glasoval proti sporočilu, bom ravno zaradi eh, tega. Eh, in s tem eh, nočem kritizirati gospoda Fidance. Hvala lepa. Naslednji gospod Bač. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil kolegu Fidanci za njegovo poročilo. Izkoristil je svojo priložnost in eh, našo priložnost, ki smo jo dobili z novim političnim okvirjem. Pristojnosti je, kot sem dejal, izkoristil in podal izčrpno poročilo. Z velikim zanimanjem sem eh, poslušal upozorila različnih kolegov zaradi predzakonodaje, vendar pa sem kljub temu mnenja, da lahko tukaj izboljšamo kakovost, če bomo na primer vsaj usklajevali različna področja, kot je klasifikacija in izobraževanje. To bo dodatna urednost za Evropo na točki turizma. Prav tako pa bi lahko izboljšali pravni okvir, tega se je dotaknil že gospod Kvidanca in rečeno je bilo, da bi v direktivi o pošaljnih potovanjih se tega lahko dotaknili. Veliko imamo tožb o glede teh pavšalnih potovanj in lahko bi izkoristili to priložnost za to, da bi to razrešili in sprejeli zakonodajo. Kar se demografskega razvoja tiče, mislim, da bomo morali v prihodnosti več pozornosti nameniti zdravju in zato mislim, da bodo tudi zdravilišča zelo pomembna. Tukaj imamo zelo sporno ponudbo in moramo zagotoviti usklajevanje še dve vprašanji. Morate mi nekoliko pojasniti. Točko 11. Pilotne projekte glede MSP-jev gre za to verigo za preskrbo z digitalnimi pripomočki. Digital supply chain. Mi lahko poveste več o tem. In rad bi opozoril pred prostovoljnimi dejavnostmi. Pripričan sem, da bodo te dejavnosti na področju turizma seveda pomembne, vendar pa nekoliko dvomimo to, da bi to lahko vodilo k sanaciji in ohranjanju turističnih krajev. Mislim, da je potrebno veliko predznanja in da bi morali v drugih povezavah eh, ustvarjati delovna mesta. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kumocakos, tri minute, prosim. Kaj se gre, brodre? Hvala lepa, gospod predsednik. Turistična industrija je bila vedno pomembna gospodarska dejavnost. V trenutnih gospodarskih razmerah pa je še bolj pomembna in zato mislim, da imamo končno dober institucionalni okvir, da govorimo o evropski turistični politiki. Želim čestitati gospodu Financi za osnovek poročila, ki nam ga je predstavil sploh ne bi imel težav podpreti vse, kar je omenil v tem besedilu. Naj pa na kratko omenim nekaj prav posebno pozitivnih točk. Da tehnologiji, da potrebam po novih platformah za IKT v turizmu. Tukaj gre za odstavek 11. Potem podpiram tudi eh, znak za turistično kakovost. Podpiram tudi okrepitev kmečkega turizma, kajti to bo ukrepilo življenje na kmetih. Potem tudi podpiram posebne programe na področju turizma, tudi kar se fiskalne perspektive tiče odstavku 45 in prav tako podpiram tudi posebno tehnično skupino na področju turizma v kontekstu Evropskega parlamenta. Naj zaključim s splošnimi pripombami. Potrebovali bomo, kot smo slišali, strani drugih kolegov, tudi nekoliko previdnosti, kar se subsidijarnosti tiče evropska turistična politika, seveda mora na pozitiven oči vplivati mm, na nacionalne turistične politike in jih ne nadomestiti. In še zadnja pripomba, mislim, da, kot smo že slišali, mm, je potrebno pritisniti na komisijo, da bo lahko kar se da hitro pripravila časovni razpored in vsebino za 21, 21 ukrepov, ki so predlagani na področju turizma. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa. Gospod Higgins, prosim. Zelo zadovoljni po tem vikendu, mislim. Thank you very much, Mr. President. And... Hvala lepa, gospod predsednik. Um, yes. I... Da, da, zaradi volitev. Naj najprej povem, da je bila napaka imenovati ta odbor, odbor za promet in turizem, ker se osredotočamo samo na promet. Mislim, da bi regionalni razvoj moral imeti turizem. In gospod Financa se je rotil ključnih točk in je izpostavil področja, ki so najbolj pomembna. Konkurenčnost, sezonskost, trajnostni razvoj, davčna politika, kakovost, klasifikacija hotelov, usklajevanje, usposabljanje in tako dalje. Strinjam se, da kar se vprašanja sredstev tiče, v trenutnem proračunu glede strukturnih in kohezijskih skladov, lahko identificiramo turizem kot ločeno področje. Zato mislim, da je to dober delovni dokument. Mislim pa, da se strinjamo, da ne potrebujemo samo besedičiti o tem, moramo stvari tudi vdejaniti. Seveda se pa ne smemo šavati v pristojnosti držav članic kot Evropska unija, mislim, da smo še prav posebno privlačni. 27 evropskih držav, 20 različnih jezikov, različne kulture, mozaik kulturne raznolikosti. Tukaj lahko seveda pritegnemo turiste iz Južne Severne Amerike, Avstralije, Nove Zelandije in tudi seveda iz drugih delov sveta. Torej veliko je potencijalov. Strinjam se z gospod Foster da si ne želimo vsega pokvariti s preveč zakonodaje. Torej potrebno je vzpostaviti pravo ravnoteže. Mislim, da smo zelo dobro začeli in da je gospod Fidanca opravil zelo dobro delo. To je osnutek delovnega dokumenta, vendar pa mislim, da nam bo uspelo pripraviti dober dokument. 17. marca bodo zaprli peto avenijo in eh, tudi veliko mest v ZDA, ker pa če to irski praznik in bodo torej irci hodili po ulicah in da seveda to je tisti potencial, ki ga moramo podpreti. Štiri države so, ki so v velikih težavah, vemo, katere to so. In seveda turizem je tista panoga, ki nam lahko pomaga in nam lahko pomaga tudi na področju konkurenčnosti. Zato hvala lepa še enkrat, gospodo financi, upravili ste zelo dobro delo. To je dober začetek. Veselim se nadaljnega dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, Naslednja, prosim. Hvala lepa. Čestitke najprej gospodu financi za zelo dobro poročilo. Resnično se dotaknil najpomembnejših točk. Temelji turizma so inovacije, informacije, kakovost in odprava sezonskosti. Pa seveda tudi povezljivost med drugim. Zelo težko je govoriti o turizmu, če ne govorimo o prometu in če ne govorimo o povezljivosti še prav posebno, ker se gorskih območij tiče ali otoških območij. Večina otokov v EU ima za glavni trg Evropo, torej pomembno je govoriti o povezljivosti. Priham iz Balearov in verjetno smo zelo dobro povezani z Nemčijo. vsako leto pride k nam 2 milijona turistov, milijon imamo lastnih prebivalcev zaradi te dobre povezljivosti. Zato mislim, da moramo to izpostaviti za gorska in otočna območja. Potrebno pa je seveda zagotoviti teritorijalno kohezijo, ki je zapisana v izbonski pogodbi. Potem pa tudi za priobalni turizem moramo imeti posebno strategijo. Pa tudi za to, kar sem že omenila, za otoška in gorska območja kar se znako tiče, mislim, da je to pozitiven prispevek. Naj pa rečem le to, da mora biti to dopolnilno nacionalnim znakom in oznakam in eh, delovati moramo v smeri evropskih znakov. Ne sme pa prihajati do podvajanja. Imamo tudi znak evropske dediščine, vendar pa ne sme prihajati do zmešnjave med UNESCO-vim znakom, ki je že zelo znan in tako dalje. Kar se usklajevanja sistemov glede infrastrukture tiče, je to zelo pomembno, vendar pa mislim, da bi morali povedati tudi več o tem, da bi tudi turistični sektor sam storil več, kar se sezonskosti tiče, naprimer odpravo težav. Za Baleare lahko rečem, da imamo 12 milijonov turistov. In to je visoka koncentracija Eh, ljudi. In zato je zelo pomembno, kot je dejal gospod Financa, da najdemo način, kako bi uravnotežili število obiskovalcev z alternativnimi oblikami turizma, kot je turizem za starejše občane, kajti ti imajo veliko denarja in prostega časa, zelo pomembno je pomisliti na njih. Potem pa moramo pomisliti tudi na invalidne osebe. Nemčija je vodilna na tem področju turizma za invalidne osebe, da pa mislim, da moramo na področju strategije o invalidnih osebah pomisliti tudi na to. Prav tako pa moramo pomisliti na druge oblike alternativnih turističnih panov, kar se tiče nautičnega turizma, naprimer, ta zelo pomemben. Pa tudi različni primeri so pomembni. Naprimer, Davek za registracijo vozil je tudi zelo pomemben, saj povzroča, da ljudje ne jemljajo vozil na svoj dopust. Potrebno je torej tudi to si ogledati, poročilo pa je seveda zelo dobro. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Taylor. Našel sem gumb za mikrofon. prejšnji teden sem na jugovzhodu Anglije obiskal zelo veliko različnih turističnih obratov. Od nacionalnih turističnih organov, nacionalnih parkov, eh, potem potovalnih agencij, drugih krajev, bed and breakfast, hotelov in tako dalje. Naj povem troje, kar sledi iz tega glavne zaključke. Prvič, pomen vprašanja transporta pri trajnostnem turizmu. In tukaj vidim, da imamo poglavje o trajnostnem turizmu. Mislim, da moramo torej narediti še več napredka na področju zaščite okolja. ki jih obiskujejo ljudi turistično. Ker imajo posebne kakovosti in ne želimo, da bi bilo tam preveč prometa, naprimer, in eh, neustreznega razvoja. To je prva točka. Druga. Vrčevalni program. Veliko držav ima te programe v Združenem kraljestvu. Imamo zniževanje stroškov vlade, naprimer Komisija za gozdove ima manj osebja, za 25 odstotkov manj turizem, jugoshodna Anglija, tudi tukaj, tam imajo manj osebja, manj za 25 odstotkov. In lokalne oblasti vidijo tudi manj sredstev, naprimer The Isle of Wight, ki je zelo popularen, živijo turizma in svet je zaprl vseh šest turističnih točk, turističnih informacij. Zato je torej ta druga zadeva ta, da je potrebno imeti evropsko pomoč za os programe usposabljanja in za odstavke od 41 do 45. To se mora zgoditi, kajti nihče ne pravi, da moramo nadomestiti nacionalne, nacionalne sredstva, vendar pa mora biti vse zredno to so te tri zadeve, ki sem jih želel omeniti. Hvala lepa. You, Hvala lepa. Preden da besedo komisiji, še sam. Hvala lepa, gospod Fidanca, za vaše delo. To je odlično poročilo. Gre za zelo podroben pregled. Tudi veste, da sem sam zahteval, da se omejite glede prostora, glede strani, ki bomo zapisali, ker pač tudi parlamentarne službe to zahtevajo. To, kar je dejal gospod Higgins, se prav ima. Vedno so nas imenovali odbor za promet in turizem, nikoli pa pravzaprav nismo turizmu namenili vloge, ki si jo zasluži. predvsem zato, ker nismo imeli evropske pristojnosti. Čeprav sedaj imamo nekaj te pristojnosti zaradi Lizbonske pogodbe, pa tudi ne gre za veliko mero pristojnosti. Ampak vseeno zadeve so drugačne. Strinjam se, pomembno je nameniti več časa turizmu, kajti kot je dejal tudi gospod De Grandes, je v veliko državah članicah turizem ključna dejavnost. To je hrbtenica gospodarstva v določenih državah. Zato podpiram vaše prizadevanja. Mislim, da gospod Fidanca si moramo gledati tudi to, kar počne odbor IMKO glede direktive o potovanjih. Sveda si želijo sodelovati z nami in tudi mi že leta pozivamo k temu, da moramo to direktivo revidirati ta direktiva je bila sprejeta, še preden smo mi slišali za gospoda Olivia in Ryanair in EasyJet in tako dalje, za te nizkocenovne prevoznike. Mislim, da je ta revizija, ki se sedaj dogaja, nekaj, v kar moramo biti vključeni tudi mi. In še zadnja zadeva, mislim, da imate prav. Veliko časa ste namenili trajnostnemu prometu in diverzifikaciji turistične ponudbe, s tem, da promoviramo okoljski, zdravstveni, verski, zgodovinski turizem. Rad bi torej eh, to izpostavil zgodovinsko tudi glede industrijske dediščine, zato ker si to želim, pa tudi zato, ker eh, pomaga to področjem, ki propadajo, ker pač ni več industrije, da bi pritegnili turizme. Hvala lepa za turiste. Hvala lepa za vaše poročilo in zelo podrobno si bomo gledali vse predloge sprememb, ki jih boste predlagali. Sedaj pa komisijo, prosim. Briefly. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko, slišali smo veliko pripomp strani poslancev. Naj se zahvalim gospodu Fidanci, poročevalcu, za precej dobro poročilo, ki je bilo danes predstavljeno. Naj povem, da komisija že začenja z implementacijo večine okrepov, ki so vključeni v sporočilo. In to počnemo tako, da seveda v polni meri spoštujemo Lizbonsko pogodbo glede pristojnosti. Zavedamo se podpore, komplementarnosti in koordinacije, ki nam jo nalaga. In seveda ne promoviramo usklejevanja nacionalne zakonodaje. To je popolnoma jasno v pogodbi in zato si ne prizadevamo in takšnih predlogov ne bomo podali. Smo pa pripravljeni osredotočiti se na tiste pobude, ki imajo eh, dovolj evropske ali vsaj večnacionalne dodane vrednosti. Osredotočamo se in sprožili smo že kar nekaj konkretnih pobud ne bom šel v podrobnosti, vendar pa kar se IKT platforme tiče, naprimer bomo imeli javni razpis za pilotne projekte glede turističnih MSP-ov, prav tako bomo proizvedli URIS programa za usposabljanje in tukaj sodelujemo z UNESCO svetom Evrope glede naravne dediščine, da bi le to bolj promovirali na evropski ravni ne da bi seveda odstranili zelo dobre znake in označbe na ravni UNESCO. Prav tako želimo od spoda na vzgor raziskati, katere so tiste eh, stvari, ki bi jih lahko izpostavili na evropski ravni glede evropskega znaka za turistično kakovost, da bi dopolnili tiste, ki so naprimer že na nacionalni ravni da bi potem imeli ni skupnih kriterijev. In čez dva dni bomo imeli tudi delavnico na to temo v Bruslju, kot eh, gospod Financa dobro ve. Tesno sodelujemo tudi z nacionalnimi turističnimi organi, da bi promovirali Evropo kot raznoliko destinacijo, še prav posebno v državah Brik in državah v razvoju. Skušamo pa tudi okrepiti prepoznavnost Evrope in eh, prepoznavnost njenih portalov. Začenjamo z razvojem in tukaj se na našem navezujem na predlog gospe Brepolš, če se prav spomnim glede Evropske listine za odgovoren turizem in za odgovorne turiste. Imamo možnost razviti listino na evropski ravni na tem področju uporabljamo pa že obstoječe nacionalne programe in eh, program Evropske komisije, ki je bil spet pred temi leti glede trajnostnega turizma. Prav tako pa bi se potem osredotočili tudi na bolj specifične panoge znotraj turizma. Na Malti smo se lani novembra na turističnem forumu pogovarjali o določenih zadevah, to želimo sedaj posodobiti, dobili smo veliko prispevkov držav članic in posodobljeno verzijo boste dobili še pred veliko nočjo. Vse skupaj pa upošteva vpliv vseh zasebnih in javnih dejavnikov, sodelujemo z evropskimi regijami še prav posebno s tistimi, ki se zazemajo za konkurenčen in trajnostni turizem in to bomo počeli tudi naprej. Prav tako pa sodelujemo tudi z nizom zasebnih sektorov, torej sindikati in tako dalje, tako da bi upoštevali vse različne stebre uspešnega konkurenčnega turizma. Gre za gospodarski, socialni, okoljski steber. Prav tako pa bomo dodali tudi etično in kulturno dimenzijo skušamo torej optimizirati naše delo, glede na naše sredstva in želimo se pogovarjati z vsemi zasebnimi in javnimi udeleženimi stranmi. In glede na razprave in poročilo, ki ga imamo pred sabo, mislim, da nas bo parlament podprl pri naših prizadevanjih. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, poročevalec, želite kaj dodati? Hvala lepa, gospod predsednik, čisto na kratko. Naj se zahvalim kolegom za njihovo podporo in za zelo zanimive prispevke. Naj omenim na hitro nekaj točk. Najprej, kar se tiče tega, kar sem slišal strani različnih kolegov, eh, nekaj dvomov, da bi naj kršili načelo subsidijarnosti, tako bi lahko pomislili, da gremo na, za napačno razumevanje. Noben od odstavkov, ki sem jih zapisal, ne vključuje reference, ki bi jo lahko razumeli tako, da kršimo to načelo. Želel sem spoštevati naše pristojnosti, ki jih imamo, in pripraviti besedilo, tako da bomo vse to upoštevali. Seveda, s tem se strinjam tudi sam, kar se tiče novih direktiv in zakonodaje. Ne vem, katere so tiste, ki si jih želim kot poročevalec, da bi jih sprejeli. Edina referenca na to zadeva zakonodajo, uredbe in direktive, ki jih je potrebno posodobiti in mhm. o katerih se že pogovarjamo v različnih evropskih institucijah. Direktiva o paketnih potovanjih, o tem smo govorili že kar veliko krat in eh, potrebno jo je revidirati, o tem je že bilo govora, potrebno jo je izboljšati. Nije potrebno morda nadomestiti z novo. Kar se obdavčitve tiče, pa tudi ni skrivnost, da institucije to delajo glede DDV in da tečejo razprave na to temo. In sedaj tudi ne vemo točno, koliko se naj to omeni v tej razpravi. Vendar pa o tem tabuju že govorimo, da tudi države članice torej govorijo o davčni politiki. Zato mislim, da je potrebno se s tem tudi soočiti gre za paradoks, govorimo o varnosti in kakovosti. Po eni strani gre za potrošnike, ki pravijo, da potrebujemo evropsko zakonodajo za to, da bomo ozakonili kakovost in varnost v hotelih, naprimer požarno varnost po vsej Evropi. In tem pravimo, da, vse je prav, in v besedilu boste lahko našli referenco na to temo. Prostovoljna odločitev za to, da sprejmemo zakonodajo glede kriterijev na ravni EU. Ne boste pa našli navezave na novo direktivo ali uredbo, ki bi to usiljevala z evropske ravni nacionalnim državam članicam. Mislim, da sem moral to pojasniti zato da se ne bo zdelo, da se umešavamo področje subsidijarnosti držav članic. Želimo pa storiti to, kar je v naši moči, da se torej usklajujemo. In nekaj kratkih pripomp glede odnosa med regijami in med regionalnostjo in eh, o regijah kot eh, motorem za rast. Veliko kolegov je to omenilo strinjam se z njimi, vendar pa če obstajajo kakšni konkretni predlogi, ki bi iz tega išli, jih bom tudi upošteval. Še ena pomembna zadeva za vseh izjav, e zadeva prednostne naloge specifičnimi datumi, časovnim razporedom, ko bi, povabili, ko bi torej zahtevali od komisije, da spreme določene ukrepe. Tega si nisem želel, kajti vem, da obstajajo omejitve, kar se tiče kadrovske sposobnosti komisije pri delovanju na tem področju. Nimajo prav veliko osebe in tudi mi v odboru imamo težave s tem. Zato moramo torej te prednostne naloge prepoznati in navesti v poročilo, ki bo namenjen komisiji. Nismo se ločili za 3, 6 ali 12 mesecev za roke. Grški kolega je omenil možnost uredbe, Da, zato sem odprt, na to sem pripravljen tudi sam. Govorili smo o pravicah turistov in o listini. Glede tega želimo si torej skupnega besedila vseh političnih skupin. Nisem pa prepričan, ali bi morali imeti kaj specifičnega za starejše turiste in tako dalje. Želimo pa torej podpreti ta ukrep, in potem si bomo lahko pogledali, kakšna sredstva in orode imamo na voljo za to. Mobilnost starejših ljudi, ki imajo veliko prostega časa in želijo potovati, je nekaj, kar moramo tudi podrobno raziskati. Kolega je omenil tudi Digital Supply Chain, verigo za preskrbo z digitalnimi pripomočki, to že obstaja, to je akto za mala podjetja in se nanaša na tri sektore tekstilno industrijo, promet in logistiko in avtomobilsko industrijo. Zato mislim, da lahko hipotetično razširimo obseg tega programa tudi na turizem. In še zadnja zadeva, vprašanje subsidijalnosti in prometa. Mislim, da to ostaja odprto vprašanje glede na odziv odnosa med prometom in turizmom, da, lahko bi stvari izboljšali. In včasih lahko podame, podamo načeljne izjave, da pa res je, da lahko s povezavo prometa in turizma obogatimo to razpravo in lahko razpravljamo tudi o ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli za manj dostopne, bolj odaljene regije. Hvala lepa za vaše sodelovanje še enkrat. Hvala lepa. Uh, Časovni razpored, razpored za rok uh, za predloge SMP je 8. marec. Aprila bomo razpravljali o njih. Glasovanje v našem odboru bo maja, na plenarnem zasedanju pa junija ali julija. Torej, rok za predloge sprememb je 8. marec. Tako, hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Prosim. Gospod Brepols. Hvala lepa. Kar se časovnega razporeda tiče, 8. marca. To bo verjetno prvi dan, ko bomo v Strasburu. pravite, da je to rok za predloge sprememb. Sem tudi v AFET-u in takrat imamo zelo pomemben sestanek v Rimu z euromediteransko delegacijo. In bo zelo težko sestati se pred tistim torkom. Bi lahko potem to preložili na konec Strasbura ali potem na ponedeljek, naslednji teden. Če se strinjate, lahko dam rok četrtek 10. marec, to je konec Strasbura. Težava pa potem prevod, kot vedno. Kaj ti prevod potrebujemo? poročevalec, se strinjate z 10. marcem? Da, torej 10. marec, prav. So, 10. <laughs> Torej marec. torej 10. marec. Naslednja točka na dnevnem redu je statistika o turizmu, to je moje poročilo. Naj izrabim to priložnost, da vam poročam o izidu pogajanj svetom v zvezi s to uredbo. E, poskušamo posodobiti in izboljšati regulatorni okvir za zbiranje statističnih podatkov na področju turizma. Kar nekaj neformalnih stikov je bilo med menoj in belgijskim predsedstvom ob koncu lanskega leta. Trilog je bil sklican 12. januarja in takrat smo želeli doseči dogovor v prvem branju. Zahvaliti se moram predvsem gospodu eh, Financi in gospodu Užes, ki so, sta sodelovala na tem trilogu, takrat, ko so pogajanja potekala. Mislim, da je izid zelo zadovoljiv. Eh, 23 od 28 predlogov sprememb, ki smo jih ložili, je bilo deloma ali povsem vključenih v besedilo. E, tukaj s temi predlogi omejujemo delegacijo pooblastil komisiji, omejujemo e, oziroma razširjamo tisto področje, ki je predmet običajnega zakonodajnega postopka. Določen je bil nov, določena je bila nova. Eh, priloga, ki določa statistične spremljivke za enodnevne obiske. Ravno tako ste spremenili določbo, ki govori o tem, da eh, države izvajajo pilotske projekte in merijo vpliv turizma na sve, na gospodarstvo in zaposlovanje. Eh, dovoljeni so ponovno tudi pilotni projekti, ki merijo učinek turizma na okolje. Drugi predlogi sprememb govorijo o spremembah aneksov, torej prilog. Vključujemo nove spremljivke, naprimer e, izdatke v restauracijah. In na koncu so se pogajalci dogovorili tudi o novi uvodni navedbi v zvezi s socialnim turizmom. Eh, delovna skupina sveta je potrdila izid pogajanj na tem zasedanju februarja in eh, predhodno različico besedila eh, najdete v svojih materijalih. Izpuščena pa je edina zadeva, ki je še problematična, namreč vključitev statistik o dostopnosti turističnih nastanitev za osebe z manjšano mobilnostjo. 3. februarja se delovna skupina sveta ni mogla zediniti glede besedila. Kolikor vem, eh, še potekajo razprave v svetu glede tega in mislimo, da je prišlo do napredka na zadnjem zasedanju delovne skupine 25. februarja. Eh, uradno še ničesar ne vemo strani sveta, ampak upamo, da bo svet pristal na to, da se vključi tudi podatke o dostopu za osebe zmanjšano mobilnostjo, kot je to zahteval parlament, vendar vam tega ne morem zagotoviti, ker še vedno čakam na potrditev strani sveta glede tega. Če bo to potrjeno, potem Mislim, da lahko rečemo, da je bil parlament zelo uspešen v teh pogajanjih in ko bomo dobili to potrditev, bomo izdali priporočilo, da se besedilo sprejme. E, torej, vključno z spremembo o osebah zmanjšano mobilnostjo. Koreper bo začetek marca potrdil ta sporazum in upam, da bomo lahko to besedilo sprejeli na drugem plenarnem zasedanju marca. Če nihče ne bo ugovarjal, eh, torej eh, lahko rečemo, da naš odbor potrjuje to, ta sporozum. In kot rečeno, sem zelo hvaležen poročevalcem v Senci, sploh za sodelovanje na trilogu s svetom in predsedujočimi. Torej, toliko o tem kaj se dogaja, zdaj pa potrebujem samo vašo potrditev, da je to prava pot naprej, gospod Fidanca. Si, grazie, presidente, ma jo aggiù. Najlepša hvala, predsednik. Nekaj malega bi dodal temu, kar ste sami pravilno povedali. In sicer smo opredelili prednostne naloge pogajan s svetom skupaj in mislim, da smo uspeli uspeli doseči dogovor o vseh delegiranih aktih glede prednostnih nalog. Strateške odločitve smo eh, prepustili običajnemu zakonodajnemu postopku, naprimer eh, pilotski projekti, pilotske študije so bile eh, potrjene. Tudi obiski v enem dnevu so po zaslugi našega dela vključeni v besedilo in so bolje opredeljeni. Vprašanje, ki še obstaja, pa je problematika oseb z zmanjšano mobilnostjo. Eh, omenili ste, da je bilo to verjetno razrešeno na zadnjem sestanku delovne skupine in upam, da to drži, kajti to prednostno nalogo našega odbora moramo umestiti tudi v besedilo, ki bo sprejeto. Podpiramo torej to stališče in upam, da se bodo stvari dobro razvijale naprej. Hvala. Gospod Taylor. Hvala, predsednik. Ne bom izpustil te priložnosti, da povem, kako veseli smo, da. Uh, kaže na ugodno rešitev vprašanja eh, oseb z zmanjšano mobilnostjo, kajti po našem mnenju je to zelo pomembno, zelo nas veseli, da je to vključeno. Borili smo se, pravi predsednik, borili smo se za to. Gospod Dimonte v imenu komisije. Uh, Hvala. Posem se strinjam s tem, da je bil trilog zelo uspešen za vse strani, tudi za svet in komisijo. Veseli me, da tako pravi tudi parlament. Res je, da obstaja še eno odprto vprašanje, namreč osebe z manjšo mobilnostjo. Eh, svetu smo poskušali jasno povedati, da je to eh, stvar, ki po mnenju parlamenta ne more biti predmet pogajanj in mislim, da so to eh, razumeli. Da vas popravim. 25. februarja ni bilo zasedanja eh, skupine, prišlo je do pisnega posvetovanja z delegacijami in eh, do petka je svet že prijel stališča delegacij o eh, sprijetem besedilu na trilogu in prijeli so tudi njihove predloge v zvezi z osebami z zmanjšano mobilnostjo. Torej, eh, tudi nas pa zelo zanima, kakšen bo rezultat. Eh, še nekaj, naša pravna služba je prosila, da to omenimo. Gre za prehodno obdobje po vstopu veljava nove komitologije. Mislim, da smo vas eh, pisno obvestili o tem, kakšno je naše stališče. Hvala. we'll wait and see what the council come back. No. Videli bomo, kaj nam bo posredoval svet, potem se bomo lotili izvedbenih aktov. Okay. Dobro. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Diterja Koha o varnosti v cestnem prometu v Evropi. Diter, boš predstavil svoj osnutek poročila. Najlepša hvala, predsednik. Kolegi in kolegice, kaj bi bil turizem brez mobilnosti? Mislim, da si tega ni mogoče zamisliti. In kaj bi bila mobilnost brez varnosti? Tudi tega si ni mogoče zamisliti in to tudi ne bi bilo smiselno. Zato mislim, da poročila, ki jih danes obravnavamo, zelo dobro sodijo skupaj. Z mojim poročilom eh, obravnavamo dejavnosti na področju varnosti v cestnem prometu do leta 2013 in sicer ne samo za Evropsko unijo, ampak želimo dati pobude tudi za eh, nacionalne, regionalne in lokalne akterije. Želimo eh, izpostaviti eh, poti in sredstva, s katerimi bomo zagotovili še večjo varnost na naših cestah za vse odeležence, za pešce, za kolesarje, za uh, voznike dvo, tru in štiri kolesnih vozil. In to, kar je zapisano v mojem poročilu, ni nič novega, nisem sam tega izumil. Mrsikaj temelji na tretjem akcijskem načrtu Evropske unije za varnost v cestnem prometu. Nekaj izhaja tudi iz poročila Petersen iz prejšnjega mandata, ki pa je očitno, nažalost, pozabljeno mislim, da gre za velik izziv, sploh glede na to, da so pristojnosti za to področje deljene. Za določene stvari je pristojna Evropska unija, za druge stvari pa države članice, eh, regije, eh, lokalni organi. Eh, predvsem pa tudi posamezni udeleženci v prometu sami. Uh, vsi udeleženci v prometu imajo pravico do varnosti, do varne infrastrukture, do zanesljivih komunikacijskih možnosti, vendar pa so tudi zavezani k sodelovanju in to je tisto, kar poskušam izpostaviti. Sprejemajo odgovornost zase in za druge, ko se udeležujejo cestnega prometa. Ne glede na to, ali so vozniki ali pešci. In, uh, vem, da se marsikdo te svoje odgovornosti ne zaveda. Tu je velik izziv tudi zaradi dejstva, da je bilo v zadnjih desetih letih doseženega marsikaj. Ravno prejšnji teden je v Nemčiji na televiziji bila predstavljena analiza podatkov o številu smrtnih žrtev v Nemčiji. Uh, Ugotovljeno je bilo, da odkar se sploh zbirajo statistike, zdaj beležimo najniže število smrtnih e, žrtev, vendar pa je vsaka smrtna žrtev ena žrtev preveč. Obstajajo e, neskončni zakoni, priporočila, smernice in tako dalje. Uh, vendar pa moramo zagotoviti še, da bodo vsi ta pravila poznali in da jih bodo tudi spoštovali. Uh, če bi se vsi zavedali, kakšno tveganje prinaša odeležba v eh, cestnem prometu, eh, bi lahko marsikaj izboljšali. Sploh to velja za tiste, ki fizično niso sposobni se polnopravno udeleževati prometa. In tukaj so seveda potrebne praktične in realistične rešitve. Eh, Eh, seveda se lahko zauzimamo za prihodnost brez žrtev, ko gre za tehnologijo, za prometno infrastrukturo, za opremo vozil in tudi kar zadeva nadzor nad vsemi udeleženci v prometu. Eh, vendar pa ne vem, ali je to res prava pot. Mislim, da bi sredstva tako fizičnih oseb kot pravnih oseb eh, na ta način potratili in na ta način bi porabili sredstva, ki bi jih lahko pametneje namenili kakšnemu drugemu področju. In ravno tako bi na ta način neupravičeno omejili mobilnost in druge pravice oseb. In tega preprosto ne moremo. Mobilnost mora biti mogoča in zato zahtevamo postopen pristop k izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Eh, z daljnovidnostjo in z veliko mero odgovornosti. Na tej točki se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam, predvsem poročevalcem o senci, s katerimi sem se že večkrat sestal za številne pobude, ki niso bile za manj. Eh, to velja tudi za tiste, ki niso eksplicitno omenjene v mojem poročilu. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu odbora in sodelovki gospe Graul za pomoč pri zbiranju podatkov in pri obravnavi številnih predlogov in pripravi osnutka poročila. E, to poročilo sem razdelil v več poglavi. Podlaga etični vidiki dobre prakse, izboljšanje kazalnikov in podatkov, področja dejavnosti in na koncu sem izpostavil še šest področji, na katerih bi po mojem mnenju moral biti na največji povdarek. Pozivam komisijo k nadaljnemu razvoju mojega poročila in k pripravi obsežnega akcijskega načrta za cestno prometno varnost do leta 2020 in predlagam, da komisija to naredi do konca letošnjega leta. Ravno tako želim, da pravico do varne mobilnosti uh, vključimo v delo na vseh področjih, kjer, pri, kjer ima pristojnosti komisija. Ravno tako pričakujem, da bodo najrazličnejši ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti, uh, Eh, na različnih ravneh, od Evropske unije do posameznih lokalnih organov, da bodo ti ukrepi usklajeni in tukaj bi morali oblikovati urad nekakšnega koordinatorja. Ravno tako predlagam, da bi se uh, Eh, osredotočili na učinkovitost. V prvi vrsti je tukaj eh, pomembno zmanjšanje števila smrtnih žrtev in pa tudi zmanjšanje števila eh, oseb, ki so zaradi poškodb v življenjski nevarnosti. Potrebne so enotne opredelitve, enotni kazalniki, potrebujemo primerljive statistične podatke ki morajo biti ob spoštovanju varstva podatkov javno dostopni. Eh, kar zadeva cilje, se moramo ozriti tudi od leta 2020 naprej. Potrebujemo vizijo eh, prihodnosti brez žrtev. Tega sicer ne bomo uresničili do leta 2020, ampak vendarle mora to ostati naš dolgoročni cilj mislim, da je najbolj potrebno ukrepati ne, pri usposabljanju, pri eh, ozaveščanju glede nevarnosti in tudi pri, na področju predsenjevanja posameznih, eh, torej samih voznikov. Potrebno je torej doseči večjo odgovornost z kampanjami in drugimi ukrepi. V nadaljem usklajevanju varnostnih predpisov predpisov v smislu oblikovanja nekakšnega enotnega trga ali eru, enotnega evropskega prostora eh, prometne varnosti, eh, bi, tudi, torej tudi o tem bi lahko razmišljali. Potem, kar zadeva eh, infrastrukturo in varnost, tukaj je potrebno spoštovati že obstoječo zakonodajo in da je potrebno pravočasno opozarjati na nevarnosti in jih odpravljati. Potem nadalje, ne samo kar zadeva varna vozila, ampak tudi kar zadeva ohranjanje varnosti eh, vozil preko celotnega življenjskega cikla. Eh, Eh, to je zelo pomembno. Eh, tu je pomembno razmišljati tudi o novih pogonskih sistemih. Eh, predvsem imam tukaj v mislih električne avtomobile. Potrebno se je zauzimati za uporabo sodobnih inteligentnih tehnologij tako v infrastrukturi kot v vozilih. Eh, vse to je namreč zelo koristno, če do nesreče vendarle pride. Potrebujemo seveda tudi dobre in inteligentne voznike. Seveda vsakdo, ki se usede za volan, zase misli, da je dober in inteligenten voznik, ampak vendarle potrebujemo programe, ki bodo omogočali preprečevanje na nesreč. Kadar pa se, so nesreče neizogibne, morajo biti posledice čim manjše. E, potrebno je tudi usposabljanje uh, usposobljenih uh, reševalcev in drugih pristojnih za reševanje. Potrebna je eh, izredna zaščita najranljivejših udeležencev v prometu, kolesarjev in otrok. Glede na to, da je moje poročilo eh, zelo omejen, sem bil nažalost omejen tudi pri izbiri vsebin, ki sem jih vključil v svoje poročilo. Ampak vendarle je eh, tu še veliko pobud, ki sem jih vključil v predloge sprememb in tudi v neuradni dokument. Vse vas pozivam, da uložite eh, predloge sprememb, če želite kaj dodati, mar se kaj smo skupaj že obravnavali s poročevalci v senci. Zahvaljujem se vam za vse predloge v zvezi s pneumatikami, v zvezi z varnostnimi jopiči, za eh, električna dvokolesa, eh, za vse, kar ste mi sporočili v zvezi z varnostnimi zahtevami in eh, v zvezi z vzpostavitvijo regij, ki dokazujejo, da je res mogoče ukrepati na področju prometne varnosti. Najlepša hvala. Hvala, gospod Koh. Vem, da je težko, ker je obseg poročil omejen oziroma ker je število oseb, eh, besed omejeno. Eh, ampak eh, upam, da veste, da zato nisem odgovoren sam, ampak da so pač taki parlamentarni postopki. Torej, poročevalci v senci, najprej gospod El Kadravi za socialiste in demokrate. Tri ali štiri minute imate. Um, ik uh, neem hier de plaats in van, van collega uh, Tanja Fajon. Najlepša hvala. Uh, Eh, gospod predsednik, nadomešam Tanja Fajon, ki danes žal ne more biti z nami. Za začetek naj se zahvalim pročevalcu za njegov pristop. Gre za izredno pomembno poročilo in za temo, ki se pravzaprav dotika vseh. Dobre politike lahko pomenijo preprečitev številnih smrtnih žrtev vsako leto. In ravno zato je pomembno, da se tega lotevamo tudi na evropski ravni. Uh, imamo dobro priložnost, da razmislimo o tem, kaj je potrebno rešiti ali regulirati na evropski ravni in česa ne. Nekdo je omenil pneumatike, zimske pneumatike. Um, eh, kar zadeva idejo, da bi vsi morali biti prisiljeni uporabljati zimske pneumatike. Ne vem, razmere na Malti in eh, v Nemčiji se tako razlikujejo, da to ni smiselno. In tem, kar zadeva omejitve hitrosti, nekatere regije so pogosto gosto naseljene, druge sploh ne, ali tukaj lahko imamo sploh neko enotno rešitev. Ampak vendar, le obstajajo številna področja, kjer je relevantno, da obstajajo uh, ukrepi, ki velja za vso Evropo. Naprimer, po, kar zdeva poklicne voznike. Uh, tukaj uh, je odlična ideja, da bi uh, ukrepali. Sami ste govorili o ključavnicah, ki so občutljive na alkohol. proti temu ne bi imel ničesar, enako velja za uh, omejevalnike hitrosti. Eh, tu v tovornjakih že kar nekaj časa obstaja, ampak enako bi moralo veljati tudi za lahka gospodarska vozila. Kar zdeva emisije CO2, se nam je ta ideja zdela zelo dobra. Žal je bilo to zavrneno na plenarnem zasedanju, ampak morda bi morali to umestiti tudi v to poročilo, bi bilo tokrat sprejeto, ko govorimo o ukrepih za omejevanje hitrosti. E, potrebno je obravnavati praktična vprašanja. Celo vrsto težav imamo tukaj. Cilje skupnosti, e, kar zadeva nadzor, problematične so definicije, nadzorni ukrepi in tako dalje. Vse to so tehnična vprašanja, ki pa lahko imajo širši učinek. In res potrebujemo neko skupno bazo definicij. In tukaj je harmonizacija dobrodošla. Eh, urad za koordiniranje varnosti v cestnem prometu, to je dobra ideja, ampak kaj natačno naj bi to pomenilo? Bi bil to koordinator znotraj komisije, nekdo na eh, eh generalnem direktoratu MUV, bi to bila ena oseba ali bi to bile osebe, ki bi imela svoj sedež v posameznih državah članicah. Ne vem, kako naj si to konkretno pre predstavljam, ampak načeloma se mi zdi, da je dobra. Kar zadeva usposabljanje, tudi tukaj bi lahko oblikovali določene smernice. Uh, potem delo posamezne kategorije uporabnikov, eh, cest, otroci, kolesari. Kar zadeva otroke, tukaj omenjate starost 14, do 14 let. Ali se ne bi morali sredotočiti na vse otroke, ne glede na to, ali so že stari 14 let ali ne. In pa kar zadeva vozila, nedvomno moramo razmišljati o inovacijah, omenili ste elektri, električna vozila ravno tako pa so pomembni tudi inteligentni. Eh, so pomembni tudi inteligentni sistemi, torej inovacije na vseh področjih. Gospa Grisbek Saldi. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama se želim lepo zahvaliti kolego Kohu za poročilo, za to, da nam je prisluhnil. Eh, za to, da smo imeli tako dobre odnose, več časa priprav in naj mu povem tudi, da smo tudi mi ravno tako eh, frustrirani nad tem, ker ne moremo vsega vključiti v ta dokument. Ne bom ponovno omenjala vsega, kar je že bilo povedano in s čemer se strinjam, ampak naj vseeno poudarim da si moramo prizadevati ta, doseči ta ambiciozni cilj, ki je eh, prepoloviti število smrtnih nesreč na evropskih cestah in eh, pri tem pa moramo upoštevati tudi število ranjenih in poškodovanih oseb. Te številke so zelo visoke in se tudi močno razlikujejo eh, po eh, evropskem ozemlju. Vesela sem, da kolega tako povdarja doživljensko usposabljanje in izobraževanje v Evropi, kjer se je prebivalstvo stara. Ravno tako se strinjam s tem, da se osredotočimo na eh, usposabljanje eh, mladih, naj bo to mladih do 14 let ali drugih mladih, ampak kakorkoli že, eh, usposabljanje mladih na tem področju je, je pomembno še bolj poglobljeno se je treba začeti ukvarjati tudi z uh, infrastrukturami, zlasti s cestno infrastrukturo. Potem je pa tu še nekaj. Eno vprašanje je, ki ga je po moje treba uh, dodatno razdelati ali pa še bolj podariti. In sicer harmonizacija čezmejnih kazni če menimo, da je dobro harmonizirati označevanje opremo cest eh, pravila, potem je čisto jasno, da bi morali eksplicitno omenjati v poročilo tudi harmonizacijo kazni za kršitelje če tega ne bomo naredili za celotno evropsko ozemlje, po moje ne bomo mogli bistveno izboljšati cestno-prometne varnosti, kajti trenutno imajo vozniki občutek, da bodo nekaznovani, če bodo eh, naredili prekršek na ozemlju druge države članice. Eh, Eh, tudi eh, prometni ministri na svetu decembra so rekli, da bi to bila dobra rešitev in mislim, da bi bilo dobro to povedati tudi v poročilo. Potem pa še eh, druga stvar, ki je tudi povezana s harmonizacijo. Harmonizacija je eno glavnih načel EU. Mislim, da bi morali delati in poročila za to priložnost na tem, da bolje. Uh, uredimo harmonizacijo eh, za omejitve vsebnosti alkohola v krvi. Ni normalno, da imamo take razlike eh, med državami članici, kajti vemo, da je vedno več voznikov, ki vozijo ali pijani ali pod eh, vplivom mamil. Ne vem, kakšne so, so točno številke, kakšne so odsotke teh nesreč, ki so, tako, ki so bile tako povzročene, ampak prav gotovo je to pomembno potem bi mogoče razmišljali o tem, da bi eh, znižali eh, dovoljeno stopnjo alkohola v krvi za voznike začetnike. Potem pa še nekaj v zvezi s harmonizacijo. In sicer gre za uporabo tehnologije na področju cestno-prometne varnosti. Uporaba tehnologije je zelo pomembna. Zakaj ne bi Galileo uporabili za to, da bi povezali različne informacijske sisteme in da bi omogočili izmenjavo podatkov v realnem času? To nam daje predvsej upanje, ampak eh, nekoliko eh, pomislekov eh, imam v zvezi z napravami za pomoč pri obladovanju hitrosti mogoče bi razmišljali o posebnih tablah, ki, na katerih bi bilo možno prebrati hitrost v realnem času. Veliko eh, stvari imam še povedati tudi v zvezi z alkoholom, z eh, tovornjaki in motoristi, ampak to bom povedala drugič. Hvala lepa. Hvala, gospod Teller, za zelene. Najlepša hvala, predsednik. Vložili bomo nekaj predlogov sprememb in eh, mislimo, da bi morali eh, v tej oceni biti omenjeni zonanji stroški smrti in poškodb eh, in da bi morali več pozornosti namenjati moba, modalnemu premiku. Kar nekaj vprašanj je, eh, ki sem jih izpostavil tudi na sestanku s poročevalci v Senci in eh, cenim eh, sodelovanje gospoda Koha, ampak mislim, da se lotevamo stvari na napačnem koncu. Gre za poročilo o varnosti v cestnem prometu. To bom povedal in potem bom naredil premor, kajti gre za to, kako biti varen na cesti. Ne gre za to, da rečemo, da je leta 2009 umrlo 37 tisoč ljudi, poskrbimo, da jih bo letos 18 tisoč 500. Eh, ampak eh, gospod Koh nas je vprašal, ali res želimo uresničiti oziroma usiliti eh, vizijo prihodnosti brez žrtev. Ne, obrnem to drugače. Ali sprejmemo, da bo 18 tisoč 500 ljudi v državah članicah umrlo? Eh, jaz mislim, da ne, biti moramo bolj ambiciozni, uh, bolj odločni in uh, poskrbeti, da uh, se to ne bo zgodilo. Mislim, da se moramo tega bistveno bolj energično lotiti v poročilu in uh, uložili bomo celo vrsto predlogov sprememb in resno boste morali razmisliti o tem, eh, kar vam eh, govorim. Ali res želite videti, da bo 18.500 ljudi eh, umrlo do konca leta? Najlepša hvala, gospod Bradburn za ECR. Najlepša hvala, predsednik. Sočustvujem s poskusi gospoda Koha, ampak. Nikakor si nisem mislil, da bomo na koncu dobili tako poročilo. Seveda smo vsi za to, da bi dosegli boljšo varnost v cestnem prometu, tako kot smo pač vsi proti grehu. To je samo umevno. Ampak ali je tukaj kaj manevrskega prostora za ukrepe na ravni Evropske unije? Eh, sam mislim in eh, mislim, da eh, so podobno povedali tudi že kolegi, ki so govorili pred menu, da gre za področje, kjer države članice in lokalni organi so tisti, ki morajo ukrepati in ne Evropska unija. Zato naj podam nekaj komentarjev v zvezi s specifičnimi področji, ki jih obravnava gospod Koh v svojem poročilu. Nekatera področja so omenili že kolegi. Govori o vseživljenjskem učenju. Avto vozim že preko 40 let, vsak dan se učim. Vsakič, ko se usedem v avtu, ne potrebujem nekoga, ki mi bo razlagal, da moram ponovno na eh, vozniški test eh, vsakih nekaj let, kar je očitno namen tega poročila. Vsakdo, ki eh, Eh, vozi avto, ve, da se prometni pogoji spreminjajo, da se infrastruktura spreminja in seveda se temu prilagajamo, ne potrebujemo pravila o tem. Naj omenim še enega od predlogov, ki jih omenja uh, gospod Koh. Um, ključanice občutljive na alkohol. Ne vem, ali zahteva, da bi se te naknadno namestile na vozila, ampak ali je razmislil o stroških tega. Obsta obstaja zelo dobra ključavnica, občutljiva na alkohol, ki eh, pravi eh, zavarovanje za avto. Poskusite, če ste v sozdaj ujeli preveč alkohola, skleniti zavarovanje za avto, vsaj v Združenem kraljestvu. Obstajajo drugačni načini, ne zgolj eh, pravila, pravila, pravila. Kar zadeva harmonizirane prometne znake. Ne vem, kaj ima v misli gospod Koh, ko govori o harmonizaciji znakov in upam, da ne zahteva, da bi Združeno kraljestvo eh, nadomestilo milje z kilometri, kajti sicer mu želim veliko sreče pri uresničevanju tega. Ampak eh, cel koncept eh, harmonizacije prometnih znakov je načeloma eh, pozitiven, ampak dejstvo je, da imamo eh, zelo raznolike eh, prometne znake, In mislim, da harmonizacija tukaj ni prava pot. Potem so tu eh, druga vprašanja. Govorimo o vzpostavitvi eh, koordinatorja na Evropski uniji. Spet še en birokrat, ki bo počel kaj. Eh, želimo zbirati podatke, zakaj jih bomo pa uporabljali. Gre za več birokracije in več stroškov v času, ko uh, vse vlade zategujejo pas. In mi zdaj pravimo, da moramo še več denarja porabiti na Evropski uniji. Potem, kar zadeva inteligentne sisteme za omejevanje hitrosti, kaj je to? Ali misli eh, omejevalnike hitrosti, kaj ti sam ne bi nikdar glasoval za karkoli na zasebnem avtomobilu, kar bi omejevalo eh, hitrost. To je stvar vsakega posameznika in zakonodaje v državi članici. Eh, kolegi so omenili nadzor in Galilejo. Gremo na področje velikega brata in tega nedvomno nikdar ne bi mogel podpreti. In eh, mislim, s tem zaključujem predsednik da smo tukaj eh, izpustili priložnost. Gospa Grisbek in eh, Eh, to izpostavim, je imela prav, ko je rekla, da moramo razmisliti o čezmenem izvajanju. Eh, težava pa je, da eh, to, kar smo obravnavali pred nekaj meseci, velja samo za manjše prekrške. Sam bi bil za to, da to velja za resnejše prekrške torej za tiste prekrške, za katere policija pravi, da jih je pretežko obravnavati na mednarodni ravni in veliko ljudi, ki povzroča težave, ne plača kazni. Torej, predsednik, tisto, kar potrebujemo v takem poročilu, je manj pozivanja k eh, pravilom, več izmenjave najboljših praks in mislim, da vam lahko uh, pomagam, gospod predsednik. Uh, Pri skraševanju poročila gospoda Koha, ker bom predlagal izbris kar nekaj odstavkov. Najlepša. Eh, hvala, gospod Bedman. To moram reči, da ni bilo zelo šokantno za me, gospa Raner. Hvala, gospod predsednik, najlepša. Eh, torej, posem na kratko. Hvala eh, poročevalcu za poročilo in mislim, da bi res. Težko se človek odločil, kaj je najpomembnejše in kaj eh, izpustiti. Eh, ampak eh, kar zadeva koordinatorje, ne vem, kaj naj bi ta dejansko počel, ampak če bo učinkovit, nedvomno lahko kaj doseže. Ena od nalog koordinatorja bi bila, eh, da eh, boljše usklajuje pravila glede na evropsko strategijo za varnost v cestnem prometu, ki jo imamo. Potem, kar zdeva enotnost znakov, obstajajo znaki za uvoz na avtocesto, ki človeka lahko včasih pripeljajo povsem drugam, kakor bi želel. In uh, e, tu je morda malenkost, ampak uskladitev prometnih znakov je vendarle pomembna tema. Dejstvo pa je, da cestno-prometni predpisi v Evropi niso usklajeni in na podlagi tega poročila bi morda tukaj lahko stvari izboljšali. Uh, Obstajajo naprimer eh, zelo različni standardi, kar zadeva varnost in podobno. In tukaj je potrebno poskrbeti za okrepljen nadzor eh, povsod. To bi, to bi bila ena od nalog našega novega koordinatorja. Mislim, da brez nadzora tukaj ne bomo prišli naprej. Eh, nadzor se mora seveda izvajati na regionalni ravni in to je smer, ki bi lahko bila vključena v to poročilo. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem eh, kolegi Kohu za njegovo poročilo. Všeč mi je njegov celosten pristop, kot rečeno gre tukaj za dve nasprotujoči eh, si področji. Po eni strani so tu razlike med državami, članicami. Eh, Prihajam iz eh, majhne države in eh, zelo hitro prečkam kakšno mejo in vedno znova ugotavljam, da eh, obstaja raznolikost ne samo pri cestnih znakih, ampak tudi na drugih področjih, eh, tudi pri označevanju eh, gradbišč, naprimer dela na cesti in tako dalje. Torej, premagovanje teh razlik ni enako, ni enostavno. Eh, potem, kar zadeva razlike med pravili in zakoni in po drugi strani med pravico do mobilnosti, tudi. Tega ne bomo enostavno rešili. Potrebujemo pravila, potrebujemo zakone, uh, Ampak, če kdaj kaj od tega prizadane na sosedno, potem eh, nismo zelo razumevajoči. Kar zadeva vizijo prihodnosti brez žrtev, eh, to podpiram, ampak mislim, da sami sebi oporekamo, če potem pri mladostnikih ali pri otrocih eh, zahtevamo zmanjšanje za 60 odstotkov in zmanjšanje za 40 odstotkov, kar zadeva eh, eh, ljudi v življenjski nevarnosti. Eh, mislim, da če začnemo govoriti o odstotkih, eh, to pač je v nasprotju z vizijo prihodnosti brez žrtev. Eh, kar pa zadeva vse življensko učenje, eh, seveda je vsakdo samo sebi pripričan, da je dober voznik in nišče nima občutka, da bi potreboval vedno znova predavanja, ampak eh, vendarle mislim, da smo kar steva poklicne voznike, eh, da sodelujejo na usposabljanjih in to je zelo pomemben dejavnik za boljšo varnost v cestnem prometu. Eh, kolega Koh zahteva oblikovanje Eh, Evropskega observatorija oziroma urada koordinatorja v Evropi. Mislim, da bo prejeli slej eh, neizhodno, da oblikujemo Evropsko agencijo za varnost v eh, cestnem prometu. Verjetno bi bo kdo govarjal, ampak tako je moje mnenje. Hvala. Grosch. Gospod Groš. Hvala. Zahvaljujem se kolegi Kohu na kratko. Imamo že kar nekaj pravil, ki bi jih morali oziroma jih moramo uresničevati, ki prispevajo k varnosti. E, tu imamo v mislih e, vozniško dovoljenje, e, čas počitka za poklicne voznike in tako dalje. In to, kar smo na evropski ravni že e, uredili, e, Eh, torej pri teh zadevah moramo biti uh, bolj natančni, stvari nadz nadzirati in vedeti, v kolikšni meri se sploh uresničujejo. Eh, tist, torej, to je tisto sredstvo, ki ga ima vsaka država, vsaka regija. Lahko namestimo ne vem koliko znakov, ampak če ne nadzorujemo, če jih ljudje spoštujejo, to ne prinese nič. Kar pa zadeva nadzor, potrebno je povečati količino in eh, po možnosti uskladiti tudi kazni. Program, ja, mislim, da ni hujšega, kot če eh, nimaš nobenih otipljivih rezultatov. Eh, no, eh, kolega pravi, če še vedno hočemo 18 tisoč mrtvih, to pomeni 18 tisoč mrtvih manj in eh, E, ne vem, če razmislite o tem, kaj medicina investira v to, da bi rešila vsakega posameznega človeka, ne vem, če je prav, da se igramo o, s številkami. Mislim, da je to občutljivo področje, kjer smemo e, sejiti politike, ampak moramo delovati enotno. In pa še zadnja točka, tukaj se posem strinjam z gospodom Bradburnom, nečesa ne smemo pozabiti politika ne more nadomestiti odgovornosti udeležencev. Torej, bistveno e, moramo okrepiti občutek odgovornosti. Potem lahko tukaj igrajo vlogo zavarovalnice, pa tudi države. In vemo, da so danes eh, alkohol, hitrost in infrastruktura e, tri bistveni vidiki, ki vodijo v, do težkih nesreč. In če tukaj ne bomo ukrepali, eh, bomo nekega dne enostavno uh, rekli, pa se za to nismo odgovorni mi, uh, ampak če se nekdo usede s tremi promili za volan, za to ni odgovorna država, ampak oseba sama in slediti morajo ustrezni ukrepi. Torej, samo odgovornost mora biti vključena v poročilo, kajti tega noben državljan ni oproščen. Thank you, Mr. Higgins. Hvala lepa, gospod Higgins. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam se tako kot drugi želim gospodu Kohu zahvaliti za odlično poročilo. Samo nekaj točka zveze z 20. odstavkom, ki govori o tem, da je treba večjo pozornost posvetiti vzrokom za smrti na cesti. Mislim, da moramo izboljšati tehnologijo. Sedaj človek eh, sede v avto, če ni privezan, začne avto piskati. To, kar pa moramo narediti, je eh, razširiti eh, tehnologijo uporabo. Lahko se eh, povežemo z eh, omrežji, ampak sedaj imamo problem tudi pošiljanje SMS-ov med vožnjo. To je zelo velik vzrok za nesreče. Potem eh, skri, strinjam se, gospod Grisbek, činjam, eh, strinjam se z njo v zvezi s čezmejnimi sankcijami in eh, eh, izvrševanjem ter harmonizacijo teh cel. Eh, sam prihajam iz otoka, kjer imate vi, gospod Simpson in gospod Bradburn, kontrolo, ampak ljudje iz Republike Irske pridejo na severno Irsko in se tam obnašajo na cesti, kot bi bila igrišče. Potem Eh, skupni eh, izpit za voznike. Samo Finska, eh, Nemčija in Irska imajo test vida. To je prav gotovo nekaj, kar je pomembno. Mislim, da bi vsak moral imeti potrdilo, da dobro vidi. Potem se strinjam z gospodom Bradbornom veliko stvarih, ne pa z eno stvarjo. 1993. leta je masterska pogodba prinesla osnovne svoboščine, vključno z svoboščino premikanja vozil. V EU imamo veliko čezmejnega prometa in jasno je, da ne moremo imeti 27 različnih standardov. Tu potrebujemo harmonizacijo in do te bomo prišli, če bomo zagotovili, da bo to, kar velja v eni državi, veljalo tudi v drugi. In končno mislim, da moramo pospešiti skup, uh, uvajanje skupnega evropskega vozniškega dovoljenja. Hvala lepa, gospod Ozijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Tudi sam čestitam gospodu Koho za zelo podrobno poročilo, ki ga je pripravil. Želim pa dodati eno pripombo. Tali Greensberg je zelo dobro razložila stališče moje skupine, ampak moja osebna pripomba je pa naslednja. Veliko vidikov se upošteva v tem poročilu. Žrtve, mestni promet, koncentracija prometa, ampak ena stvar manjka. Veliko nesreč se zgodi ob koncu tedna. Se pravi, da moramo upoštevati tudi te podatke, se pravi podatke o nesrečah ob koncu tedna in skušali, skušati ugotoviti, zakaj Eh, zakaj do tega prihaja. Mislim, da to vprašanje sploh ni bilo omenjeno. Potem pa še ena manjša prepomba. Eh, gospod Bradburn me je malo sprovociral s svojim prispevkom. predlog spremembe, s katerim naj bi harmonizirali eh, cel promet v Evropski eh, uniji. No, to bi nas pripeljalo do vprašanja, ali vsi vozimo po iste strani, ampak vemo, da nekateri eh, vozimo na levi, eni eh, pa na desni. Mogoče bi v Združenem kraljestvu se lahko pomaknili malo bolj na levo še, aj ne da? No, to je pa. Eh,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 Tudi sama želim čestitati za zelo zanimivo poročilo, ki je tudi zelo podrobno. Imam tri konkretne pripombe. Nekaj prejšnjih govornikov je že izpostavilo 20. odstavek, da govori o usposabljanju eh, voznikov, omenja konkretno vprašanje varnostnih pasov in podobno. Eh, in tukaj želim povedati naslednje. Poleg teh ukrepov bi bilo morda dobro eh, dopolniti tudi uh, usposabljanje pri pridobitvi vozniškega dovoljenja. Uh, ponekod je naprimer pogosta poledica na cesti in uh, tudi uh, Praktično znanje v takih pogojih bi moralo biti delo sposabljanja. Mislim pa, da družba ne bi smela tolerirati eh, tveganega vedenja, tako kot to počne zdaj. Tukaj je potrebno sodelovanje na lokalni ravni. Obstaja tudi Evropska listina za, varnost, za varen cestni promet in na tem bi lahko eh, delali naprej. In pa še zadnja točka, ko gre za najbolj ranljive udeležence v prometu, za kolesarje, motoriste eh, in otroke. Eh, tukaj bi omenila tudi starejše, kajti tudi starejši imajo pogosto težave v prometu. Dajala,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 če bi imeli nekoliko bolj razlomi, razumljive prometne znake, da bi bili eh, bolj usklajeni in na ta način bi eh, prometni znaki bili učinkovitejši in pripomogli k večji varnosti. Potem pa varnost v mestih je poseben element, o katerem nismo dovolj verjetno govorili do sedaj. Predsedujoči, Gospod Matijas, gospod Fidanca je odšel. Ampak jaz sem z velikim zanimanjem opazoval eh, prometnega policista sredi eh, Rima. Enostavno je eh, zapustil svoje mesto na sredi križišča, obupal nad vsem skupaj in nekaj podobnega sem videl tudi v Bruslu. No in zakaj govorim o tem? kaj poskušamo tu narediti? Tu skušamo uh, v določeni meri regulirati neodgovorno uh, šofiranje. Kaj ti večina ljudi misli, da so krasni vozniki, ampak. Uh, V resnici je pa tako, da jih je večina groznih voznikov. In ne morem se strinjati z, načrt, z načrtom oziroma schemo, ki pravi, Eh, enkrat, ko ste naredili vozniški izpit, ste potem že eh, krasen voznik za naslednjih 60 let. In to je pri 17 letih v Združenem kraljestvu in pri 18 druge. Ne, niste krasen Eh, voznik naslednjih 60 let. Ne, kajti ko se človek stara, so standardi nižji in na koncu imamo scenarij, ko je 17-letnik eh, ravno kar naredil izpit, vozi 50 mil na uro, zaleti se v zadnji del avtomobila 70-letnika, ki vozi 10 eh, mil na uro. In to, to je dejstvo, to vidimo na vseh cestah posod, lahko rečete, da imam prestotke do starejših. In to je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 problem, ki ga je treba rešiti. Politično je sedaj postalo nespremljivo, da človek grdo govori o motoristih. Politiki se sedaj bojimo napadati motoriste in voznike na splošno zasebne in mislim, da je prišel eh, trenutek, ko moramo to narediti, kajti eh, običajno je osebni voznik, eh, zasebni voznik totalni norec, ki sedi za eh, eh volano svojega avtomobila bila. Šlo, ne bi razmislili, preden bi dali 17-letniku strojnico, pa rekli, pa pojdi z no, američani to naredijo. Z veseljem nekomu zaupamo avto, potem ko je pri 17-ih naredil, eh, naredil vozniški izpit in ta gre potem na cesto in začne pobijati ljudi. Mislim, da so naše prioritete napačne. Ko mi ljudje Eh, pravijo, nehaj napadati voznike, eh, pravice imajo ti vozniki, ampak kaj je pa s pravicami žrtev, kaj je s pravicami eh, matere, ki je zgubila včerko, ki jo je povozil pijan voznik, kaj pa s pravicami tistega, ki je nekoga izgubil zato, ker ga je ubil nekdo, ki je med vožnjo telefoniral po svojem mobilnem telefonu. Jim je govoril tudi o tehnologiji. Eh, jaz bi rekel, če se ne privezeš za varnostnim pasom, se naj avto ne uh, užge. Uh, včasih je bilo treba spusti, spustiti uh, sklopko uh, pred, pred, uh, za, uh, zaženeš avto, ampak sedaj se dogaja tudi to, da kdo spusti takrat, ko avto še teče. No, v Združenem kraljestvu, kaj se dogaja? Morali bi se odločiti za opt-in, ne vem, ali se bodo odločili za opt-out ali za opt-in. To sploh ne bi smelo biti vprašanje. Morali bi se odločiti za ta pravila. Ko si pogledamo površine naših cest. V Združenem kraljestvu bomo kmalo eh, rabili vsi vozila na, s pogonom na štiri kolesa, da se bomo sploh lahko vozili po glavnih cestah, kjer je toliko luken. To so tista vprašanja, ki so povezana z eh, varnostjo. Površina ceste je bistveni del cestno-prometne varnosti. Projektiranje cest je bistvenega pomena za cestno varnost. Potem eh, pa še defektna kolesa na Eh, tovornjakih. Pravijo, da je drago za industrijo imeti nova eh, dobra kolesa. Mene nič ne briga, koliko to eh, stane industrijo. Če dajo defekt na kolesa, na tovornjake, postanejo ti tovornjaki smrtonosno orožje. In Če sem zaradi tega, kar sem zdaj povedal, proti eh, voznikom, proti avtomobilistom, proti industriji, potem to tudi priznam. Hvala lepa, komisija, gospa Jegar. Kaj pa lahko sploh povem o tem? Najprej želim eh, čestitati gospodu Koho za odlično poročilo in za njegovo podpor, eh, podporo eh, usmeritvi komisije do leta 2020. Komisija je zadovoljna, da ti trije stebri, skupna odgovornost, integracija in skupno varnostno področje, da je vse to vključeno v osnutek poročila kar zadela skupno odgovornost. Tu je komisija zelo zadovoljna, da poročevalec ne poziva samo komisije naj okrepa, ampak da poziva tudi države članice in pa eh, gospodarstvo. Poleg tega poročevalec Poudarja, da so državljani v samem srcu cestno-prometne varnosti, s tem se strinjamo in uspešnost vsake eh, politike cestno-prometne varnosti je odvisna od eh, vedenja udeležencev v prometu. Strinjamo se tudi s tem, da če bomo integrirali cestno-prometno varnost v druge politike, bomo s tem zagotovili eh, uspeh tudi drugih eh, politik. Eh, tu so še eh, politike klimatske, Eh, klimatskih sprememb in pa tehnologije, torej te politike je treba še nadalje razviti, zlasti upoštevajoč eh, električna vozila. Potem pa upravljanje cest, to je ključnega pomena, eh, treba je izmenjati dobre prakse in pa razviti smernice ter jih razširiti po celi Evropski uniji. Dovolite mi naj komentiram nekaj predlogov iz tega poročila. Ja, vsi se trudimo za boljšo cestno prometno varnost, se pravi za dosej Eh, ganje nič smrtnih žrtev v prihodnosti na cestah. Ravno tako pa se bomo ukvarjali z akcijskim načrtom za cestno prometno varnost, izdelali bomo terminski načrt in bomo upoštevali vaša priporočila. Potem predlog za koordinatorja za cestno prometno varnost. Strinjam se s tistim, kar ste povedali nekateri. Najprej moramo določiti vlogo tega koordinatorja, ampak smo pripravljeni, gospod poročevalec, nadalje preučiti vaš predlog. Potem pa, kar zadeva konkretni cilj eh, zmanjšanja eh, žrtv med otroci eh, do 14 let, mi imamo malo težav s temi konkretnimi cilji. Nekdo je že povedal, to bi bilo v nasprotju z. Eh, vizijo nič smrtnih žrtev v prihodnosti. In eh, z drugimi politikami in boljšimi praksami bomo skušali doseči ta, tak cilj. Mi slišimo določene prednosti v harmonizaciji cestno-prometne opreme oziroma znakov, ampak to bo težko, tako kot bo težko harmonizirati Eh, omejitve hitrosti, zelo težko bo doseči dogovor, poleg tega pa harmonizacija prometnih znakov predstavlja predmet razprave tudi v okviru UNICEF-a. In um, vemo, da je naš cilj, da bi zmanjšali za polovico uh, Eh, število smrti do leta 2020 zelo ambiciozen, vendar pa upamo, da bomo zagotovili večjo, večjo cestno prometno varnost za evropske državljane. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Hvala, Dieter. Eh, želiš še nekaj besed? Imam eno uro ali koliko? Okay, feel, feel. Hvala lepa, deset minut imate. Hvala lepa. Elka Drav in ostali so že govorili o tem in to je dejala tudi komisija, koordinator. Tudi uvodoma sem dejal, da je tema prometne varnosti nekaj, kar je najti v vseh eh, politikah Evropske komisije. Tako mora biti iz družbenih, gospodarskih, kmetijskih, kulturnih vprašanj posod. In ta usklajen pristop, da je to najti posod, zato potrebujemo koordinatorja znotraj Evropske komisije, po mojem mnenju. In mislim, da moramo imeti tudi nacionalne načrte za varnost v cestnem prometu, jih usklajevati in zato bi bila pristojna ta oseba. Podrobno pa seveda lahko raziramo tudi naloge in pristojnosti takšne osebe. RK Dravi, torej harmonizacija, nadzor, varnost, primerljivost podatkov, strinjam se, to nam bo uspelo. Zakaj otroci nad 14, torej do 14 let, starejši imajo že vozniška dovoljenja so neodvisni, torej zame so otroci tisti do 14 let, ki potrebujejo posebno varnost, hodijo še v šolo in zato sem izbral to starost. Gospa Grisbek in ostali, vse življenjsko učenje, mislim, da je potrebno, enega od eh, poslancev pa ni več. Torej, lahko vam zastavim deset vprašanj glede novih, najnovejših pravil cestne prometu, pa bi si upam trditi, da jih boste morda na večino odgovorili zgolj na ključno prav. Tako pač je. Ker pač človek, ko pravi izpit, se potem ne usposablja več tako pogosto. Potem čezmejno uveljavljanje in eh, plačevanje kazni, seveda, proti temu ni, nič. Tukaj moramo doseči napredek poleg eh, težavnih stvari, ki smo jih eh, premostili že v preteklosti. Potem usklajevanje prometnih znakov. Seveda ne gre za besedila, ki bi jih imeli s temi znaki, da bi jih sploh razumeli. Ali informacije pri nadhodih na železniških postajah, ki so popolnoma drugačne. Gre za to pač, da bi usklajevali prometne znake, kar se tiče uporabe galeja, prot, govoru proti temu nimam, lahko bi to tudi uporabili. Satelitske sisteme torej. Cilj je dosegljiv do leta 2020. Mislim, da sem jasno dejal, da vizija nič ni dosegljiva do takrat. Želim govoriti o realnih zadevah, zato sem dejal, da želim iti prek 2020 s to vizijo. In do 2020 storiti prvi korak, torej zniževanje prometnih žrtev za polovico. In potem tudi zniževanje otroških smrtnih žrtev in hujše poškodovanih. To mislim, da je vse skupaj ustrezno in da ni protislavje, če kdo vidi protislavje, potem lepo prosim. Mislim, da je ta vizija nič torej dosegljiva po letu 2020. Potem različne pravne podlage, da, potrebno jih je uskladiti, to je res. To protislovje sem že omenil. Mikrofon je izključen. Torej, zelo veliko različnih zadev sem omenil. Potem odgovornost vsakega posameznika, gospod Grož, da, to je jasno, to sem tudi jasno povedal, gre za soodgovornost vsakega odreženca v prometu. In to moramo izpostaviti, bolj moramo obveščati s kampanjami in uh, pritiskati tudi na vsakega posameznika, da se bo vsak zavedal te soodgovornosti, kajti mislim, da ni tako v tem primeru. Vsi poznajo svoje pravice in si jih želijo, vendar pa obveznosti, ki jih imajo, na te pa pozabijo, ko sodelujo v cestnem prometu. Tudi kar se tiče zdravja, alkohola, uporabe drog in tako dalje. Gre za zadevo vprašanja ozaveščanja. Seveda moramo tudi to urediti. Vendar pa mislim, da moramo še prav posebno vplivati na mentaliteto, kajti ne moremo nadzorovati vsakega posameznika. Ne moremo se govoriti samo zakoni. Gospa Jara Sender, motori, da jih je potrebno bolj upoštevati, mislim, da je to tudi mm, zelo smiselno. Vodoma sem to dejal, ni vas bilo, hvala lepa za dopolnilo. To sem si zabeležil. Semafori, obnašanje na cestnih prehodih, za pešce, kakorkoli se že imenuje in se to drugače ureja po državah članicah, ali urejamo to samoforem ali ne, ali bi naj to urejali in eh, poenotili, mislim, da bi to bilo razumno. Gospod Simpson, upoštevati torej motoriste, da to je jasno, potem delo na cesti in cestne službe. Da, seveda je potrebno, da če po hudi zimi so ceste poškodovane in da te povzročajo nesreče, da je potrebno potem zagotoviti, da bo naprimer storjeno kaj drugega. Ne samo postaviti znak, da je potrebno znižati hitrost. Kajti sicer se potem ogrozi cestna varnost. Zato se strinjam z vami. Hvala lepa. Okay, thank you. Hvala lepa, gospod Koh. Rok za predloge sprememb je 13. marec. Odbor bo glasoval v maja, na plenarnem zasedanju pa bo poročilo junija, torej 13. Ma, pardon, 14. 14. marca je rok za eh, vloge predlogov sprememb. Hvala lepa, hvala za vašo pozornost. Danes čez pet minut začnemo s sestankom koordinatorjev, če bodo vsi prišli. Hvala lepa.